Okay, dear colleagues, good morning. Um, let's start. Uh... Dobro jutro. Začnimo z našo sejo. Imamo dve zelo pomembni točki. No, več kot dve pravzaprav, ampak uh, dva velika sklopa, recimo tako. Smo v fazi pregleda predlogu sprememb in kot smo tudi pričakovali, je predlogo sprememb veliko in to je tudi povsem normalno, tako da naše poročevalce čaka veliko dela. In da ne bomo izgubljali časa, ne bom rekel nič več ampak bom kar dal besedo uh, eh, Gunarju Hokmerku. Hvala lepa, hvala lepa vsem poročevalcem v Senci in vsem drugim članom za njihove prispevke. Skoraj da 600 predlogov sprememb sem eh, prejel. Kot ste dejali, gospod eh, predsedojoči, je nek, to nekaj povsem pričakovanega za takšno poročilo. Rad bi le izpostavil nekaj temeljnih točk in sicer prvič moramo zagotoviti, da, eh, dobro, da, da inštitucije z veliko kapitala ne bodo eh, imele dodatnega bremena eh, zaradi tega, ker imajo veliko kapitala. Če ima določena banka veliko kapitala, potem eh, mora to vplivati tudi na minimalne zahteve za lasna sredstva. Eh, potem pa. Eh, želim eh, tudi, eh, da bi upoštevali skupno absorpcijsko sposobnost za pokrivanje izgub pri podrejanih posojilih in potem sorazmernost. Ne bom govoril o tem na dolgo in široko, ampak potrebno je upoštevati načelo sorazmernosti. Banke ki jih ne bomo reševali, eh, lahko gredo en, enostavno v stečaj in ne potrebujejo uh, spoštovanja minimalnih zahtev za lastna sredstva. In še eno vprašanje, ki je razmeroma kontroverzno, to je vprašanje moratorija. Seveda se naša mnenja zelo razlikujejo. Moje poročilo pravi, da če se želimo soočiti z tveganjem, da zagotovimo dovolj časa za moratori, eh, potem se ti lahko zgodi, da bo operacija sicer uspešna, bolnik pa ne bo preživel. Torej, banke eh, se v resnici ne bodo izkopale iz dolgov. In veliko je predlogov sprememb, ki se osredotočajo na te točke. Najprej eh, glede predhodnega reševanja in moratorija. Veliko predlogov sprememb je na to temo. Nekateri pravijo, da ga sploh ne bi smeli imeti, drugi pravijo, da bi moral biti osredotočen zgolj na obdobje reševanja. Jaz mislim, da bi eh, lahko našli ustrezen kompromis glede tega, če upoštevamo eh, vse vidike, ki so eh, pomembni v tem okviru. Potem pa minimalne zahteve za lastna eh, sredstva. Eh, nisem predlagal posebnih eh, rokov in pri odboru za enotno reševanje oziroma pri uredbi za enotno reševanje je poročevalec to predlagal. In mislim, da je dobro, da to poročilo uskladimo z uredbo o kapitalskih zahtevah. Um, potem uh, pa se mnenja močno uh, razlikujejo, kar zadeva minimalne zahteve za lastna sredstva, kaj naj bi bilo upoštevano pri določitvi teh zahtev in tako naprej. Mnenja uh, so izjemno raznolika in mogoče bi uh, lahko vseeno našli kompromis. Eh, z določeno zaostritvijo zahtev. Potem pa zahteve glede uh, skupne absorpcijske sposobnosti. Ta pristop bom še nadgradil in skušal bom uh, najti uh, kompromise, ki eh, bodo zajeli čim več eh, predlogov eh, sprememb. Potem smernice glede minimalnih zahtev za lastna sredstva. Veliko kolegov pravi, da ne potrebujemo nobenih smernic. Jaz mislim, da bi morali vsaj razmisliti. O tem pa bomo videli, kaj bodo prinesle razprave. In potem še notranje minimalne zahteve za lastna sredstva. To je najbolj zapleteno vprašanje morda tukaj gre za države posojilodajalke in države posojilojemalke. In uh, tukaj je potrebno upoštevati um, ravnotežje, ki smo ga dosegli v okviru uh, sklada za reševanje in pa sanacijo uh, bank. Uh, nekateri menijo, da, tega, da teh notranjih minimalnih zatev sploh ne bi smelo biti. Uh, drugi so za to, da jih uvedemo. Uh, Eh, in eh, to bo težko združiti, ampak eh, bomo videli, kaj lahko storimo. Vendar pa mislim, da bi morali na vsak način poskušati obdržati ravnotežje, ki smo ga dosegli znotraj sanacije in reševanja bank. Pojavila pa se bodo tudi druga vprašanja, o to sem prepričan, vendar pa tukaj gre za temeljne točke. Naj dodam samo še nekaj. Nekateri kolegi so podali tudi predloge sprememb, ki eh, nekako eh, ponovno omenjajo stare razprave. Jaz ne želim odpirati teh eh, starih razprav. Načeloma sem proti temu, kajti potem se pravzaprav lotevamo procesa, ki se pravzaprav še sploh ne bi smel začeti. Torej, glede tega sem eh, skeptičen. Eh, s tem bom eh, zaključil in prisluhnil mnenjem kolegov. Hvala lepa, poročevalec, za zelo uravnotežen prispevek. Že sem opozoril kolege, da eh, kar zadeva minimalne kapitalske zahteve, da je to drugo področje in da ne smemo mešati obeh področji. Kaj ti eh, to bo povzročilo le sporne razprave, vendar nas eh, to ne bo nikamor pripeljalo. Torej, mislim, da se moramo osredotočiti na na to, eh, kar je glavna tema tega poročila. Silva Pereira. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dobro jutro vam vsem, dobro jutro poročevalcu. Seveda moramo nadaljevati z našo razpravo. Eh, o eh, reševanju in eh, sanaciji bank. Tukaj gre predvsem za direktivo o sanaciji in reševanju bank in to je seveda zelo pomembno za okrepitev odpornosti evropskega bančnega sistema in pa za okrepitev zaupanja v evropski bančni sistem. Glavni cilj Evropske komisije je seveda, da prevzamemo mednarodne standarde Eh, kar zadeva dokapitalizacijo eh, in pa skupno absorpcijsko sposobnost za pokrivanje izgub. Eh, tukaj gre za tako imenovani T-lak in pa za minimalne zahteve za lastni kapital ali MRL. In to ima zelo konkretne posledice za gospodarstvo, za banke in pa za naše državljane. Po mojem mnenju je ključnega pomena, da uh, vzpostavimo um, pravo ravnotežje. Potrebujemo zanesljiv okvir eh, za težavne čase in eh, v težavnih časih nikakor eh, ne smemo pozobiti na ulaganja in pa prihranke naših državljanov. Sodeloval bom z poročevalcem in pa s kolegi, da najdemo kompromise in da. Uh, najdemo kompromis v parlamentu čim prej. Kot je dejal kolega, je bilo vloženih veliko predlogov sprememb, skoraj da 600 eh, in eh, skoraj da 200 jih je bilo vloženih glede uredbe o kapitalskih zahtevah. Eh, seveda, glede nekaterih točk se predlogi sprememb močno razlikujejo, pri drugih so razmeroma usklajeni. Vidimo, da prihaja do določenega prekrivanja stališč kar zadeva moratori za predhodno reševanje. To številni kolegi eh, vidijo kot eh, problematično točko in eh, želijo to črtati. To velja tudi za našo mm, skupino. Ali pa bi morali vsaj skrajšati rok, potem pa so tukaj. Druge točke, kot recimo notranje minimalne kapitalske zahteve in tako naprej, in tam se strinjamo. Imeli smo zanimivo, eh, zanimive seje eh, poročevalcev v senci glede eh, novih možnosti za uvedbo moratorija v okviru minimalnih zahtev za lastni kapital. Upoštevali smo tudi primer oziroma predlog EIB in pa ECB e in sicer, da naj bi smernice za minimalne zahteve za lastni kapital povsem ukinili. Eh, mislim, da je potrebno, vsaj tako meni naša skupina, eh, uravnotežiti eh, minimalne zahteve za lastni kapital in da je potrebno poskrbeti za določene smernice. Mislim, da je potrebno zagotoviti, da bomo z temi zahtevami okrepili možnost reševanja bank in da bomo okrepili notranjo stabilnost, hkrati pa morajo banke biti sposobne financirati gospodarstvo. In zaradi tega je ključnega pomena, da uh, te minimalne zahteve za lastni kapital niso prestroge in uh, da uh, banke uh, ne bodo prisiljeni izpolnjevati minimalnih zahtev, ki ne bi bile sorazmerne z potrebami uh, v primeru uh, reševanja. Eh, potem moramo natančno eh, določiti objektivne kriterije eh, za minimalne zahteve za lastni kapital. Pri tem je potrebno upoštevati strategijo za reševanje in pa lasnosti posamezne banke. In temu je treba prilagoditi tudi organ za reševanje. In potem dokapitalizacijo hospitalizacija v drugem stebru eh, za minimalne zahteve mora upoštevati situacijo v finančni inštituciji ali pa banki po reševanju. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi ustrezen eh, model poslovanja in pri tem je potrebno upoštevati tudi specifične lasnosti eh, tistih bank, ki se predvsem opirajo na uh, prihranke. Potem pa moramo zagotoviti tudi določila za uh, uskladitev z minimalnimi zahtevami za lastni kapital in predhodno obdobje za MRL bi moralo preseči prehodno obdobje za TLAK. To uh, pa seveda pomeni tudi, da bi se lahko pojavile določene težave uh, na trgu. Eh, kajti potrebno bo zagotoviti veliko kapitala v izjemno kratkem času in v tem eh, okviru bi bilo koristno, da zastavimo minimalne roke za spoštovanje minimalnih zahtev za lastni kapital in eh, za določene inštitucije bi lahko bili ti roki daljši. Minimalno prehodno obdobje bi moralo minimalno prehodno obdobje za MRL bi moralo preseči minimalno prehodno obdobje za TLAK za vsaj dve leti. To bi bilo eh, do januarja 2024. Prehodno obdobje za banke eh, bi moralo biti daljše eh, kot obdobje, ki je predvideno za TLAK, kajti upoštevati načelo sorazmernosti. Še zmeraj pa bo eh, potrebno zagotoviti, da bodo banke sposobne uh, prevzeti uh, velik volumen minimalnih zahtev za lastni kapital. Torej, Veliko je tudi drugih pomembnih tem, recimo moratori za reševanje, smernice za minimalne zahteve za lastni kapital sedaj pa se že veselim eh, sodelovanja z poročevalcem v prihodnih tednih in mesecih. Upam, da to ne bo trajalo eh, predolgo in upam, da bomo eh, uspeli najti uravnotežen kompromis in da bomo tako lahko poskrbeli za pozitiven rezultat, ki bo ukrepil stabilnost naših bank in pa zaščitil naše državljane. Uh, Najlepša hvala, gospod Kamal. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa eh, tudi poročevalcem in pa poročevalcem v senci za eh, to konstruktivno eh, obravnavo teme. Naj se osredotočim na dva ali tri načela. Najprej je potrebno upoštevati načelo prožnosti, ne smemo imeti enotnega pristopa za vse, zato da bi ne preveč omejili Eh, organe za eh, reševanje. Poleg tega je potrebno prilagoditi eh, ta proces vsaki posamezni finančni inštituciji. Poleg tega se je potrebno ukvarjati tudi z posledicami, predvsem, ko govorimo o moratoriju. Veseli me usmeritev, ki jo je izbral Gunnar, ampak naj nakratko omenim nekaj točk. Kar zadeva moratorije, eh, nasprotujemo določilom v predlogu Evropske komisije. In eh, potrebovali bomo sicer dodatne razprave, ampak ne boste me prepričali, da bi videl drugo plat medalje. Druga eh, točka eh, je protokol k minimalnim zahtevam, ki bi lahko ukrepil konkurenčnost Evropske unije naša skupina eh, ne želi omejitev za moratorij. Eh, ali pa bi morda morali eh, omejiti možnosti moratorija? Mislim tudi, da bi morali imeti eh, organi za reševanje eh, določeno prožnost eh, pri določitvi podrejenih dolgov. Eh, torej ne podpiramo trenutnih smernic, ki so preveč omejujoče in ki bi se lahko izkazale za kontraproduktivne. Organi za reševanje bi morali imeti eh, možnost, da zahtevajo eh, višje minimalne zahteve, če se jim to zdi potrebno. Poleg tega tudi ne sprejemamo določitev glede uravnotežitve minimalnih zahtev za lasen kapital. Če pa si ogledamo notranje minimalne zahteve in pa skupno sposobnost pokrivanja izgub, eh, ta naj bi znašala 75-90 odstotkov, ampak predlog oziroma od 80 odstotkov, ampak eh, Evropska komisija uh, bi uh, se bolj nagiba k 75 odstotkom kot 90 odstotkom. In potrebno je zagotoviti dovolj virov in uh, ti veri morajo biti znotraj teh mednarodnih standardov, eh, ki segajo od 75 do 90 odstotkov, ampak če bi ti mednarodni standardi znašali 90 odstotkov, potem bi bil za to, ampak potrebujemo dobro utemeljitev. Tudi ne morem podpreti predlogov sprememb, eh, ki eh, zahtevajo izbris kolateralnega jamstva. Eh, na ta način bi Evropska unija eh, pravzaprav ušibila mednarodne standarde na tem področju, zato bi potrebovali zelo dobro utemeljitev. Eh, in potrebne so smernice za oba organa za reševanje, odbora za reševanje, ki jo že imamo, kolegi bi si morali to še enkrat pogledati. In potem še ne pogodbeni pogoji za bail-in. Mislim, da je potrebno tukaj upoštevati člen 55 in uh, to, uh, morajo, to skladnost morajo zagotoviti upravni odbori bank samih. Mislim, da tega ne smemo nalagati organom za reševanje, kajti to bi pomenilo zgolj dodatno breme. Torej, uh, iz krize smo se tudi nekaj naučili. Imeli smo določen nadzor bank, imeli smo tudi zakonodajo, ki se je ustrezno izvajala, ampak banke niso prevzele svojega dela odgovornosti. Uh, direktori bank eh, morajo biti odgovorni za izgube, eh, bolj jih morajo eh, zanimati njihovi računovodski izkazi. Poleg tega moramo poskrbeti, da ne bo neuravnoteženega bremena za banke. Seveda je še veliko drugih pripomp, ampak omejil se bom na te točke za zdaj in veselim se že razprave z Gunarjem in pa drugimi kolegi. Hvala lepa, sedaj pa gospod Klinc v imenu skupine Alte. Govorim v imenu gospoda Onrija, ki eh, danes eh, žal ne more biti z nami, torej bom prebral eh, to, kar je zapisal. Najprej hvala lepa Gunarju Hkmarku in pa sekretarjatu odbora Ekon za vse sestanke, ki smo jih imeli za sestanke z Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko, Evropsko investicijsko banko in tako naprej. Vsi ti sestanki so bili zelo koristni. Menimo, da banke z podobnim otisom v bančni uniji in Evropski uniji ne bi eh, smele imeti različnih minimalnih zahtev za lastni kapital. Eh, samo banke, eh, ki jih ni mogoče reševati, bi morali biti iz tega izuzete. In to bo najbrž velika manjšina, tako da bi minimalne zahteve morale biti zavezujoče, tudi kar zadeva podrejene dolgove. Menimo, da je to dober pristop in mislim, da bi morali to upoštevati pri vseh bankah, ne glede na njihov model poslovanja. To lahko uporabimo kot eh, en instrument eh, za eh, reševanje. In zagotoviti moramo, da upniki ne bodo v slabšem položaju kot v primeru stečaja. Kar zadeva Bejlin, eh, ta je smiseln iz političnih in gospodarskih razlogov, eh, kar zadeva moratori. Eh, za enkrat teoriji Konre ne vidim nobenih koristi v tem predlogu, ampak lahko se še naprej pogovarjamo z Evropsko investicijsko banko, da bi to področje popolnoma razumeli. Ko bomo pripravili naša pravila, moramo upoštevati raznolikost bančnega sektorja. Ta raznolikost je namreč prednost Evropske unije in ne smemo pozabiti, da so naše banke vključene tudi v globalno poslovanje. Ače. Najlepša hvala za skupino Guje. Martin Širdevan. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi, eh, hvala lepa za odlično sodelovanje. V preteklosti je moja skupina že večkrat dejala, eh, da dvomi v eh, instrumente, kot sta MRL in TLAK, ne vemo, če bo to zares delovalo. Eh, in menim, da je bail-in eh, za omejeno obdobje najboljša eh, rešitev, še prav posebej, ko gre za sistemsko pomembne banke. Podali smo tudi določene predloge, ko smo govorili o direktivi in pa uredbi za reševanje bank oziroma o kapitalskih zahtevah. In uh, osredotočiti eh, se moramo tudi na to, da bi zmanjšali izgube. Eh, najprej je eh, tukaj preventivna dokapitalizacija, o tem bi rad na kratko spregovoril. Zdi se nam ključnega pomena, da razpravljamo o tem instrumentu, e, kajti še zmeraj čakamo na pojasnilo e, Evropske komisije in poleg tega e, ta klauzula v preteklosti ni delovala in zato z predlagamo z predlogom spremembe 169 črtanje 32. člena, ki omogoča preživetje Eh, tistih eh, bank, eh, ki jih podpiramo z zgolj javnimi sredstvi. Mislim, da mora tukaj proces reševanja potekati drugače. Potem pa, kar zadeva minimalne zahteve, smo uložili predloga spremem 202 in 39 in tukaj eh, zahtevamo zaščito eh, klasično nezavarovanih upnikov, eh, kaj ti, eh, ti eh, bi eh, lahko, se lahko sklicevali na člen 75 in bi jih potem morali reševati z javnimi sredstvi, kar ne bi pomenilo učinkovitega eh, reševanja. 206 in pa 216 sta predloga sprememb, eh, ki se nanašate na strukturirane proizvode, ki bi ravno tako morali biti vključeni v uh, minimalne zahteve za lasten kapital. Uh, tukaj govorimo tudi o uh, izvedbenih finančnih instrumentih, ti niso vključeni uh, tudi ne v uh, TLAK in zato mislim, da moramo najti skupno rešitev na splošno mm, gledamo na eh, TLAK kritično, eh, potrebno je poskrbeti, da bodo ustrezni instrumenti delovali tudi v praksi in da eh, ne bomo omejili možnosti delovanja organov za reševanje. Pogledamo kritično tudi na 45b in 45c. Poleg tega pa Eh, menimo eh, tudi, da eh, nima smisla dodatno omejevati pristojnosti organov za reševanje in to odsevajo tudi predlogi sprememb, ki smo jih uložili. In če povzamem, tudi ne menimo, da bi morali mi določati minimalne zahteve za lastni kapital, ampak bi morali to prepustiti. Eh, notranjim eh, odborom znotraj bank eh, in pa finančnih inštitucij. Določene inštitucije so blizu našemu mnenju, tako kot recimo ECB in rad bi tudi nakratko povedal, da tako kot pri uredbi in direktivi o kapitalskih zahtevah, Eh, gledamo na člen 45 o minimalnih eh, kapitalskih zahtevah zelo kritično, predvsem eh, zaradi tega, ker kvote niso povezane z sankcijami, ampak gre zgolj za priporočila za odbore za reševanje. In zaradi tega predlagamo v členu 8, 384 črtanje člena 42e. In še člen 55 za našega stališča so eh, pogodbena določila za Belin eh, zapisana v tem členu ključnega pomena vendar pa eh, klauzula govori tudi o bail-inu v eh, tujini, določila pa niso eh, natančno določena, še prav posebej, ko gre za eh, banke, ki niso eh, sistemsko pomembne banke. Zaradi tega mislim, da bi morali določiti tudi izjeme. Toliko torej eh, zaenkrat o tem poročilu. Veselimo pa se že nadaljne razprave z poročevalcem in poročevalci v senci. In prepričan sem, da bomo našli skupno stališče. Er hvala lepa, Ernest Urtason. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala lepa tudi poročevalcu. Eh, hvala lepa za odlično sodelovanje doslej. Najprej eh, bolj splošna pripomba, eh, zelo slab rezultat na tem eh, področju, bi lahko pomenil, da, se, eh, da določene skupine niso pripravljene na eh, kompromis, ko gre za znižanje tveganja, za delitev tveganja. In, to je tudi veliko tveganje, eh, če obravnavamo ta dosije skupaj z dosijejem eh, za sistem zajamčenih vlog. Eh, in mislim, da se moramo osredotočiti predvsem na zmanjšanje tveganja. Torej potrebujemo določila za reševanje, ki jih lahko pristojni organi uporabijo, kadar je to potrebno. In zaradi tega je tukaj nekaj predlogov sprememb, ki eh, omejujejo delo eh, organov za reševanje in eh, ti predloge sprememb so po našem, pri, po našem eh, mnenju problematični. Ne želimo jih vključiti. Eh, kar zadeva uh, uravnotežitev minimalnih kapitalskih zahtev in tako naprej. To je v skladu z tem, kar so povedali predstavniki uh, Evropskega bančnega organa in pa Evropske investicijske banke ter tako naprej. Uh, mislim, da ni uh, nujno zastavljati zgornjih mej, kar zadeva minimalne zahteve. Mislim, da moramo imeti uh, zares minimalne zahteve, ostalo pa moramo prepustiti organom za uh, reševanje poleg tega. Eh, menimo, da eh, strukturni eh, instrumenti v to ne bi smeli biti vključeni in potem je tukaj še določilo, da naj podrejen dolg ne bi presegal prvega stebra in to bi pravzaprav morali omogočiti, če organ za reševanje meni, da bi določena banka morala imeti podrejene eh, dolgove tudi v okviru drugega stebra, bi morala imeti vsaj eh, to možnost. Nekateri kolegi so želeli ukiniti tudi smernice za minimalne zahteve za lastni kapital, ampak če to storimo in če ne zaustrimo eh, zahtev eh, za eh, minimalna določila, eh, potem. Eh, Eh, se lahko znajdemo v eh, težavah. Če bomo imeli določila, moramo zagotoviti, da se bodo ta določila eh, spoštovala. In sicer, kar zadeva enotni odbor za reševanje, kar zadeva minimalne zahteve in tako naprej. Torej, in imeti moramo tudi posledice oziroma sankcije, ki bodo predvidene za nespoštovanje teh zahtev. In na koncu bi rad spregovoril še o različnih temah, moratori. Mislim, eh, da je enotni odbor za reševanje bil eh, povsem jasen. Eh, moratorij je včasih potreben in mislim, da moramo to spoštovati. Tudi v primeru banke Popular je, se je to izkazalo za pravilno. In potem. Uh, Moramo podariti tudi, da imamo prehodno obdobje eh, za eh, to zakonodajo eh, in to obdobje bi se lahko eh, po nepotrebnem preveč podaljšalo in to je potrebno tudi upoštevati. To je torej ena izmed točk, ki sem jo želel izpostaviti. Ampak najpomembnejše je, da eh, zmanjšamo eh, tveganje, kar pomeni, da eh, morajo biti ta določila na voljo, kadar jih bodo organi za reševanje potrebovali. Hvala lepa, Marko Vali. Eh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Predstavili smo eh, različne predloge sprememb, tako kot tudi drugi kolegi. Mislim, da je to zelo pomembno poročilo, o katerem smo razpravljali tudi z Evropsko centralno banko in tako naprej, recimo o moratoriju in, in o drugih pomembnih temah moratorije določilo, po našem mnenju, ki bo povzročilo uh, druge probleme. In uh, mislim, da uh, bi pravzaprav uh, ta moratorij bolj otežil situacijo, kot pa jo izboljšal. Uh, In mislim, da je potrebno upoštevati tudi ocene eh, enotnega odbora za reševanje. Potem pa eh, so tukaj tudi druga določila, kot recimo Bejlin, ki eh, ga ustave določenih držav članice ne predvidevajo oziroma ne dovoljujejo. Potem je tukaj tudi načelo ne retroaktivnosti Bejlina. Eh, in eh, zahtevamo sorazmernost eh, pri minimalnih zahtevah za lastni kapital v skladu z modelom poslovanja bank. Potrebno je upoštevati tudi banke, ki se financirajo predvsem z prihranki varčevalcev in ki nimajo dostopa do trga. Poleg tega menimo, da je prehodno obdobje šestih let ključnega pomena, zato da bi bankam dali dovolj časa, da se prilagodijo eh, temu novemu določilu, kajti v nasprotnem primeru bo prišlo do velikih težav v bančnem sistemu. Potem zahtevamo tudi, da bi eh, omogočili, da se minimalne eh, zahteve dopolnijo tudi z lastnim eh, kapitalom in pa eh, dožniškim instrumenti. Eh, torej potrebno je zagotoviti sorazmernost, kajti banke imajo zelo različne modele poslovanja in če bomo usklajevali te sisteme prekomerno, bomo povzročili zgolj dodatne težave. Poleg tega je potrebna večja prožnost, še prav posebej, ko gre. Eh, za uh, eh, začasne ovire pri spoštovanju določil. Kot sem dejal, bo potrebno nekaj časa, da uh, bodo vsa ta določila stopila v veljavo. Potem pa potrebujemo tudi smernice, kar zadeva blažilce za minimalne zahteve za lastni kapital, kajti tudi to bi lahko prispevalo k dodatni zapletenosti zakonodaje. Uh, poleg tega je potrebno omejiti obseg uh, Mm, in eh, to je povezano tudi eh, z uredbo o reševanju in pa sanaciji bank. Eh, tukaj gre za obveznosti in pa pravice malih vlagateljev. Potrebno je upoštevati tudi uh, različne uh, delničarje, uh, kajti uh, predlogi uh, na tem področju so uh, v določenih državah ponovno v nasprotju z ustavnimi določili. In potem še ena točka, uh, kadar je banka v postopku reševanja, mora upoštevati uh, strukturne reforme uh, in uh, to obstaja že danes v zakonodaji in to točko želimo le še okrepiti. Toliko za enkrat, vendar pa upam, da bomo na sejah poročevalcev v senci našli dobre skupne rešitve. Najlepša hvala. Gospoda Zanja ni, torej prehajamo k prosti razpravi. Ansander je prva na vrsti. Merci, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi jaz bi se rada zahvalila poročevalcu in pa poročevalcem v senci za vso energijo, ki so jo vložili v to besedilo. Torej, eh, Kar želim povedati je, da moramo eh, paziti na to, da eh, ne bomo prenesli na raven Evropske unije mednarodne standarde, ki bodo banke spravili v težave. Mislim, da moramo najti dobro ravnotežje med kakovostjo in pa količino. In uh, strinjam se z potrebo, da je uh, da eh, je eh, obseg podrejenega dolga usklajen z eh, skupno sposobnostjo pokrivanja izgub. Potem pa izvajanje, kot je predvideno v besedilo, ostaja problematično, predvsem kar zadeva izvajanje notranjih minimalnih zahtev. Uložila sem nekaj predlogov sprememb v tej smeri. Eh, notranje minimalne kapitalske zahteve eh, mora biti uvedene v skladu s posebnimi določili in potem še en vidik, eh, pri katerem moram ustrajati. Gre spet za minimalne zahteve za lastni kapital in tukaj gre pravzaprav za volumen teh minimalnih zahtev, ki ga je potrebno ustrezno določiti. In to pomeni, da je potrebno določiti tudi zgornjo mejo in to zgornjo mejo lahko določimo le eh, v procesu reševanja banke. Po postopku reševanja bo banka potrebovala več kapitala kot pred samim reševanjem, torej bo potrebna večja dokapitalizacija in znebiti se je potrebno drugorazrednih eh, posojil. In potem še posebna eh, pozornost, ki jo je potrebno nameniti inštitutom, ki sodelujejo z evropskimi eh, bankami. Tukaj govorim o posrednikih eh, in pa o podružnicah iste skupine. To je potrebno upoštevati, ko bomo izvajali minimalne kapitalske zahteve ali pa eh, skupno sposobnost pokrivanja izgub. Najlepša hvala, Sven Gigol. Hvala lepa. Naj podam nekaj pripomp kar se tiče minimalnih zahtev za lastna sredstva. To je običajno predvsej politično sočna tema, kajti politična scena je predvsej čudna. Leva stran, ki v Bundestagu pravi, da ne smemo imeti prostora za zasebne, zasebno bančništvo, se tukaj zazema za odločno tržno disciplino. To seveda pozdravljamo, ampak ni doslednosti. Ko poslušam vas, Kamal, kar se tiče EKR, lahko to pozdravimo odločno. Želite si odločnih standardov in tudi priznavanje mednarodnih standardov, namesto da bi imeli šipkejše standarde v Evropi. Moram reči, da bi morda se morali pogovoriti z gospodom Foxom, ki na drugi strani svežnja znižanja tvegan počne drugače nižji standard v Evropi v primerjavi z mednarodnimi. Ampak kaj je najbolj zanimivo, je pa razlika med dvema velikima skupinama v parlamentu. Po eni strani, to je precej dosledno, imamo tržno disciplino, zato se zauzema ELS in s tem se strinjamo. Potrebno je plačevati svoje račune. To mora veljati tudi za banke. Zato je prav, da imamo odločne standarde v Evropi, da zagotovimo, da nikoli država ne bo več reševala bank. Po drugi strani pa se mi zdi moteče, da socialistična stran v parlamentu niti s predlogom spremembe ne krepi tega, kar je objavila komisija pri sanaciji in reševanju bank ali pri javnih institucijah tako kot to zahtevajo institucije za reševanje, ampak želijo oslabiti standarde in si želijo daljših prehodnih obdobij, manj pravic za organe za reševanje in sanacijo. In to se mi zdi veliko razočaranje. Želim se zauzeti priporočevalcu, da bi skušal prisluhniti to, kar govori večina v Evropskem parlamentu, da ne bi oslabili najpomembnejših zahtev pri boru za reševanje in sanacijo. Bank. In tudi, kar se lahko zgodi, če se določene kriteriji ne izvajajo. Če, pogledamo, če si pogledamo nekatere bančne krize, ki smo jih videli, odkar smo izpogajali zakonodajo na tem področju. To je resnično zanimiva izkušnja, to nekoliko spremeni politično sceno, ne morem pa razumeti, zakaj je svežen za zmanjševanje tvegan pri nekaterih ljudeh spremenjen v vajo, ki viša tveganja. Moramo biti zelo pozorni, kar se tega tiče. Hvala. Thank you. So you... Hvala lepa. Moram se upreti skušnjavi, da tudi sam ne bi spregovoril. Ne povem, kar sam mislim. Ne želim izobraževati drugih, govoriti o tem, kaj drugi počnejo. Zelo enostavno bi bilo najti tolmačenje, ki je drugačno. Torej, ko nečesa nimamo, pa potem zapademo v razkole, ki niso politični, ki so bolj geografski in imajo opravka s tistimi, ki mislijo, da reševanja nikoli ne bi smeli imeti, da bi morali vse uporabiti pre, pred tem, ampak to bi bilo napak. Ključna točka, zakaj mislim, da imamo široko večino v parlamentu, ki podpira duh predloga komisije, pa je ta, da je to smiseln predlog. To je dosledno z načelom Bejlina, reševanje sredstvi upnikov. Točno to je Bejlin, ko nudimo kritje za deponente in to je potem drugače od tega, kar imamo, kar se tiče sistema reševanja. In zato se mi zdi smiselno in v skladu s predlogom komisije, da je poročvalec želel uravnovesiti odgovornost, ki lahko absorbira izgube pri reševanju, ki lahko prispeva finančni stabilnosti in tudi zaščiti davkoplačevalcev, pa tudi drugo potrebo, ki je tudi ključnega pomena, namreč, da imamo določene ustrezne blažilce, ki ne ustvarjajo nestabilnosti. Po mojem mnenju je opredelitev zmanjševanja tveganja nekaj, ukrep, kar zmanjša tveganje. Če pa imamo to slabo zasnovano in če potem to ukrepi tveganje, to so lahko pa drugi moratoriji, naprimer, potem je zelo vprašljivo, ali lahko ta ukrep označimo kot ukrep za zniževanje tveganj. To je prej ukrep za zviševanje tveganj. In potem, če smo se odločili za skupno sposobno pokrivanje izgub kot eh, instrument za reševanje najbolj kompleksnih institucij, potem se mi zdi smiselno, normalno, da je to kriterij za opredelitev orodja, ki je za manj kompleksne in laže rešljive banke tudi uporabljen. In potem, če imamo likvidacijo ali reševanje bank. To sta dve različni stvari. Se moramo prilagoditi, moramo prilagoditi urodja in upoštevati tudi to. In potem, kar se tiče diskrecije. Seveda imajo organi diskrecijsko pravico. Še prav posebno zato, ker imajo zelo veliko moč za reševanje ali likvidacijo bank ali odzetje licence banki. To je pomembno, ampak kar počnemo kot zakonodajalci, je, da podamo okvire za te organe, da povemo, kje je manevrski prostor za prožnost in odgovornost in kje je manevrski prostor za bonitetne standarde, ki jih opredelimo. Torej, sta potrebi na obeh stranih in oboje potrebo, potrebno upoštevati. Sicer, zakaj imamo CRR, CRD, zakaj smo se dogovarjali o številkah bazilskem odboru po letih pogajen. Seveda ne deluje tako, da vse prepuščamo diskrecijski pravici nadzornika. Zakonodajalec določa številke in potem določa tudi diskrecijsko pravico. Rečemo, kje je minimum, kje je maksimum. Tukaj imate manevrski prostor. Okvir, ukviranje diskrecijske pravice je po moje popolnoma legitimna zahteva zakonodajalca. Sveda to ne smeti na račun zmožnosti ukrepanja. Zato je potrebno vse dobro uravnotežiti med zahtevi, zahtevami reševanja, kot je to zapisano v zakonodaji in manjerskim prostorom organov, nadzornikov, organov za reševanje, da se prilagodijo specifičnim razmeram vsake banke če odstanemo ideologijo iz te razprave in se pragmatično in inteligentno pogovarjamo o tem, s, temi tvemi, s tema dvema glavnima vodiloma, potem mislim, da lahko Evropski parlament pripravi dobro zakonodajo na to temo. Drugih ne vidim. Želi še kdo spregovoriti? Mogoče še kakšen catch the eye? Ne, torej poročevalec. Um, Hvala lepa najprej hvala lepa Svenu Gigoltu za celovito oceno, ali imamo eh, prava stališča, ali kakšna bi morali imeti. Mislim, da sem se kar dobro odrezal, 8-9 na lestvici do 10, morda to ni ravno laskavo, ampak je vseeno pozitivno, bolj nasplošno. Mislim, da je pomembno si zapomniti nekaj. ni predloga ali zamisli, ki bi bila pomembna za prihodne postopke, ki bi oslabila bor za reševanje in sanacijo bank. Res je, da smo spremenili celotno zakonodajo v zadnjih letih, sprejetjem nove zakonodaje, kar se tiče še prav posebno bančnega sektorja, CRD, CRR, pa tudi kar se tiče reševanja in sanacije bank. Ampak naj pa izpostavim nekaj. To pa je ključnega pomena za direktivo o reševanju bank. To sedaj stopa v veljavo. Se uporablja v resničnem življenju. In to je tržna disciplina. Tržna disciplina je odvisna od tega, ali se da za vse izvesti Berlin. Če se da, potem bomo spet na začetku. Potem bomo imeli posebne tranše kapitala, ki so za Bejlin in bodo označene kot lastni kapital ali kaj podobnega. Potem pa tržna disciplina ne bo pritisk za finančne trge in banke. To je eden od razlogov, zakaj sem strok, kar se tiče skupne sposobnosti pokrivanja izgub v svojem predlogu. Če bomo podrejeni dolg nenadoma razširili, bo to na trgu videti kot tisto, kar je potrebno zajeti tudi v to, kar se, za kar se da izvesti Belin. Naj bo ponoma jasno. Tržna disciplina je eden najpomembnejših imperativov za dobro delujoč bančni sektor. Banke niso izolirani otoki. So del ekonomije in morajo financirati biti sposobne financirati naložbe, sicer se bo ekonomija slabšala. Banke v raztočnem gospodarstvu so bolj stabilne kot v stagnirajočem, ne glede na zakonodajo, ki jo imamo. Kar se tiče reševanja bank, najprej imamo bail-in in druge instrumente, ki se ukvarjajo s popadajočimi bankami, imamo pa tudi reševanje bank, kot je izpostavil gospod Urtason. In mislim, da bomo v prihodnje morali biti zelo jasni. Organi za reševanje, imeti moramo načrte za reševanje, ne samo indikativne ukrepe. Včasih, ko ti organi želijo imeti na dan smernice, jih poprašam, pa kaj nimate načrta za reševanje? Imamo hierarhijo, Torej, vse vsem ne moremo primerjati današnjega stanja s stanjem izpred nekaj let. Sedaj uvajamo tudi skupno sposobnost pokrivanja izgub, ki daje še nadaljne zmogljivosti. Veliko je predlogov. Moje poročilo, da bi naj omejitev za skupno sposobnost pokrivanja izgub Naj, naj tudi omenitev za minimalne zahteve za lastna sredstva. To je pomembno si zapomniti. zapomniti. Tudi kar se tiče razmisleka, da bi naj vse bilo v okviru tega, kar, za kar se da izvesti Bejlin. Videl sem tudi predloge sprememb, ki pravijo, da moramo imeti izjeme. Seveda, na začetku so vsi hoteli izjeme. Na švedskem temu pravimo švicarski sir z vsemi luknjami v njem. In sam tudi ne verjamem v to. Banke morajo biti videne kot institucije, ki upravljajo s tveganji. In seveda, morda imamo poslovne modele, ki si jih potrebno gledati in to smo storili. Želel pa bi si, da bi bili omejoči glede izjem, sicer bomo ustvarjali točno tak švicarski sir, kot sem ga omenil. Kar se tiče smernic, tukaj so različna mnenja. Moratori, različna mnenja, ampak razumel sem, da se pomikamo v pravo smer. Morda bomo morali podati nekatera pojasnila, v katerih primerih bi lahko uporabili krajši moratori morda smo lahko pragmatični in dosežemo kaj na tem področju. Ampak nasplošno sem prisluhnil vsem in sem si zabeležil, da bodo nekatera vprašanja bolj zapletena kot druga, ampak nasplošno v duhu dobrega sodelovanja z dobro oceno gospoda Gigolta nam bo uspelo. Hvala lepa. Tako torej, z dobro voljo, to je ključnega pomena, nam bo uspelo. Naslednji rok je 16. 17. maj, glasovanje. To je še kar nekaj časa za podrobno pripravo kompromisov. Prepričan sem, da bo to uspešno po tej razpravi, tako da se veselimo rezultatov vašega in našega skupnega dela, kajti ključnega pomena bo, zato da bomo lahko začeli s trialogi že maja, junija, zato da bi realistično to zakonodajo pripravili še pred koncem leta. To je glavni sestavni del tega. Najslabše, kar bi lahko storili pri zaključku bančnega svežnja in uvedbi ukrepov za zmanjševanje tveganja, kot so minimalne zahteve za rastna sredstva, če ne bi pred koncem mandata dokončali našega dela. Temu se moramo absolutno izogniti. Zato mislim, da je zelo pozitivno, da, smo imeli, da imamo to poročilo, imamo predloge sprememb in lahko vidimo že določene možnosti, kako bi pripravili končne kompromise. Po današnjem dnevu je ta urnik realističen. Vabim vas, da ta razpored spoštujete, da bomo pravili našo dožnost, bom tako rekel, zakonodajalca. In zaključimo ta temeljni dosje še pravo, pravočasno. Tako, sedaj pa naslednja točka. Peter Simon. Spet precej predlogov sprememb, ampak nič nepričakovanega bi rekel. Za tako poročilo je to poprečje, tako da vaša naloga ne bo preenostavna, Peter. To ni enostavna naloga, seveda. Je to možno? narediti in dobro upraviti. Uspelo vam bo, beseda je vaša. Hvala lepa najprej za zaupanje velikega predsednika, da bom teh 1400 predlogov sprememb in 1400 zamisli lahko ustrezno vključil v poročilo. Vesel sem, da ste tako številčni pri predlaganju predlogov sprememb. Če se spomnim na obdobje 2009-2014, smo imeli tudi 2500 prav, ko smo imeli več. Tako da, hm, ni slabo. Kljub vsemu pa se bomo morali posvetiti vsakemu predlogu spremembe in to je velika zahteva, ker je trenutni časovni razpored zelo ambiciozen. Če naj bi nam kakorkoli uspelo do maja to v odboru spraviti na glasovanje, če se ogledamo koliko počitnice, še veliko nočne počitnice in drugo, potem je to ambiciozno. Glavne točke, ki so v predlogih sprememb. Najprej naj se osredotočim na reformo trgovalne knjige. Nekaj predlogov sprememb govori o reformi trgovalne knjige v smeri zahtev lastnih virov, da bi naj to imeli 65 odstotkov bazilske kalibracije ali pa da bi celotno kalibracijo spremenili. ECB se je zauzela za postopno izvajanje. Samo osebno menim, da bi petletno prehodno obdobje do popolne implementacije bil dober kompromis za to področje. Moramo pa se o tem še pogovoriti. Poleg tega bi naj faza izvajanja z treh let komisije dala dovolj časa, da se odzovemo na potencijalne spremembe bazla in da prilagodimo, prilagodimo pravni okvir. Potem pa količniki in kratkoročni repoposli. Kar se tiče količnikov in kar se tiče asimetrije pri obravnavi teh poslov. Tukaj se je komisija zavestno odločila, da se bo odmaknila od pazerskega odbora in bo ignorirala EBO s ciljem, da bi asimetrija bila oslabljena pri repoposlih. Moj predlog je, da bi asimetrijo za tiste repoposle zmanjšali, ker imamo repoposle in nasprotne repoposle. Za razliko pa bi še vedno zahtevali stabilno refinanciranje, zato da bi stabilizirali trg repoposlov. Veliko kolegov je podalo predloge sprememb na to temo, da bi asimetrično obravnavo popolnoma črtali. To bi se mi pa zdelo potem podobno izjemi za repoposle. Zato naj izpostavim, da asimetrična obravnava v bazovskih podpisih je eksplicitno zaželena, ne gre za redaktorsko napako. Ta kalibracija je bila zavestno tako določena. Tako je pa kot tudi ECB, zahtevata, da se vrnemo k strožjim pravilom Bazla. In da naj ne bi imeli izjem pri poposli. Kar se tiče teh predlogov sprememb, da bi bazke predpise oslabili še bolj kot pravo komisijo, tukaj sem zadržan več kot zadržan. Ampak na sestanku poročalcev sedci bomo imeli podrobno razpravo o tem. Morali jo bomo imeti. Standardi skupne sposobnosti pokrivanja izgub kot tretja točka. Tukaj se zdi, da smo si enotni, da je ekvilibracija, kot jo predlaga komisija, nekaj, kar moramo izvesti. Moramo pa imeti tudi klauzule za obvezujočost. Nekateri kolegi so tudi predlagali, da bi za sistemske institucije imeli minimalne zahteve. Nekateri predlogi govorijo o 8 odstotkih, pri drugih smo pri 13,5 ponderiranih količnikov tveganj. Kar se tiče količnikov finančnega vzvoda, tukaj se mi zdi, da moramo biti previdni. Če si pogledamo preloge sprememb, imamo tukaj popolnoma raznolike zahteve, ki gredo od 10 odstotkov količnika, 6 odstotkov pa do pristopa bazla decembra 50 odstotkov ponderiranega kapitalskega blažilnika. Tukaj vidimo, da imamo veliko snovi za razpravo v naslednjih tednih. Ampak tukaj bi še enkrat upozoril na to, da je moj pristop, da bi količnik finančnega vzvoda bil 4 odstoten za sistemsko pomembne institute, bil uravnotežen pristop. Ker sistemsko relevantne banke te zahteve danes že dosegajo in so že delno tudi rahlo čez, če bomo šli na vzgor, bomo bolj odločni in bomo na teh področjih, kjer smo v tem trenutku, potem bomo zrcalili današnjo bančno resničnost v zakonodaji. In se bomo po eni strani izognili temu, da bi prišlo do preobremenitve, po drugi strani pa bomo zagotovili, da bo vseeno prišlo do bolj zaostrenih količnikov, glede na to, kar je predlagala komisija. Še nekaj besed. IP use. To pa je vprašanje, katere sistemske banke, ki niso iz EU, bi morale biti, imeti tudi umestno hčerinsko družbo v EU. In to bi potem tudi bil del nadzora SSM. Seveda se moramo potem tudi vprašati, kako bi se to izgledalo. In ne želim že vnaprej podati zaključkov, vidim pa, da je veliko prilogov sprememb in da poslanke in poslanci želite o tem razpravljati. Potem pa še nekaj, kar je pomembno v mojem poročilu. S tem bom tudi končal ta krajši uvod in to je tudi vodilo do veliko predlogov sprememb, zamisli, predlogov v različne smeri. To je tako imenovana sorazmernost. Veselilo me je, da vas je toliko spregovorilo o tej točki in delno tudi nadalje razvilo to področje. Če si pogledamo smer zelenih, tukaj imamo nadaljna olajšanja za manjše nekompleksne banke, ravno tako kot tudi kolega iz CSU, ki sedi tukaj zraven mene. Ampak, in to izhaja iz predlogov sprememb, to potem spet povezujemo z višjimi kapitalskimi zahtevami za te inštitucije, ki morajo imeti potem lastni kapital 15 odstotkov in finančni količnik šest odstotkov, da lahko to pridobijo. Torej, to so te dodatne olajšave, po drugi strani pa imamo potem bolj ostre zahteve, komu lahko dovolimo razbremenito. To je zanimiv pristop in o tem se bomo morali še pogovarjati. Nadaljni predlogi sprememb potem želijo dvigovati prak. Vprašanje pa je, je seveda, kaj je pravzaprav malo. 1,5 milijard, za Malto, ki ima 10 milijard evrov BDP, je to veliko. Država, ki ima 380 milijard evrov BDP, kot je Zvezdna republika Nemčija, pa je to malinkostno. Sveda je pomembno vprašanje, do kakšne mere bomo šli pri teh pragovih. Moramo ugotoviti točno, kako bi lahko našli uravnovešeno rešitev. Tukaj so bili podani predlogi sprememb tudi v smeri omejitve takih bank, ki bi jih zaradi velikosti izuzeli na 10 odstotkov celotne bančne pokrajine v določeni državi članici. Tisoče bank, institutov je v določeni državi in 900 od teh je malih. In potem bi največ 100 od teh 900 lahko izuzel čeprav so vsi mali, zato da bi CRD, CRR v polnem obsegu spolneval. Ne pa tako, kot je to predvideno predlogo komisije, da bi šlo za razbremenitev. V državah, kjer je manjša tržna koncentracija, pa naletimo na težave. In mislim, da ni naša naloga, da sprejemamo zakonodajo, glede na to, ali želimo se osredotočati na trge z višjo koncentracijo ali nižjo, potrebno se je ogledati posamezne institucije in potem potegniti zaključke. Veliko je torej pripomp, veliko snovi za razpravo, veselim se te razprave, veselim se naslednjih sestankov s poročevalci v senci, tudi s kolegom Hökmarkom, zato da bomo pripravili konstruktivne kompromise, ki bodo naš bančni sektor naredili bolj stabilen, odporen in da bomo se skupaj približali resničnosti. Zato do maja, če bi kakorkoli že šlo, bi morali poskušati priti do ustreznega rezultata v odboru, tako bi dobili možnost, da bi potem maja imeli to tudi na plenarnem zasedanju in bi potem od junija že vodili trialoge. Če bi nam to uspelo, mislim, da bi lahko upali, da bi trialog zaključili še letos, kar ni nepomembno, če si gledamo celoten svežen. Veliko pravil bi naj začelo veljati že z letom 2019. Hvala lepa. Hvala lepa. Peter. Ne bom špekuliral, kaj pomeni, da imajo CSU in zeleni enako mnenje. Ne bom torej sedaj govoril o tem zniževanju tveganja, to je drugačen koncept. Da ja pa bom, da nimamo samo priložnost, tudi obvezo imamo, da to končamo do konca leta. To nam lahko uspe. Prvi je Otmar Karas. Lepa Peter, eh, zum ersten freue ich mich, dass ich. Hvala, gospod predsedujoči, dragi Peter. Vesel sem, da namerava tudi avstrijsko predsedstvo še leta zaključiti ta dosje um, med poročevalci v senci in poročevalcem je potekalo dobro sodelovanje no, ne glede na tako veliko število predlogov sprememb, mislim, da smo na dobri poti do dosega soglasja, nekaj sicer načelnih problemov, morali se bomo prilagoditi in eh, pri tem bo šlo pri razpravi o predlogih sprememb. Ne bom vsega ponavljal. Sorazmernost. Tukaj bi morali eh, določiti praktično petih milijard evrov, tega ne smemo prekoračiti, potem pri zmanjšanju administrativnih bremen smo enakega mnenja, pri izboljšavi izmenjave podatkov tudi. No, eh, SRB oziroma zadnje poročilo računskega sodišča o SRB bi tudi morali upoštevati v priporočilu. Potem, kar se tiče globalnih eh, standardov, tukaj mislim, da bi se morali eh, prilagoditi globalnim standardom, določiti bi morali eh, prak 3 odstotkov, potem blažilnik za, global, za sistemsko pomembne banke, tukaj bi morali prekalibrirati količnike, kar se tiče blažilnika za druge pomembne institucije tukaj pa ne smemo prestrogo izvajati bazelskih kriterijev. Um, paziti moramo na to, da ne bomo diskriminirali določenih, uh, določenih poslovnih modelov. Um, potem tudi pri, pri um, ehm, količnik neto stabilnega financiranja, strinjamo z balskimi kriteriji, to je 5 odstotkov, potem kar se tiče repo poslov in pa obrnjenih repo poslov. Tukaj pa se zauzemam za label 1 odločitve proti delegiranim aktom ali pa avtomatični prilagoditvi. Potem, kar se tiče temeljnega pregleda trgovalne knjige, tukaj eh, se v glavnem strinjamo, potrebujemo rok za izvajanje, ki mora trajati najmanj tri leta. Potem, kar se tiče eh, digitalne investicije in pa programska naprema v zvezi s tem, eh, strinjam se s tem, da tega ne bi smeli odbiti od lastnih sredstev. Eh, no, um, preučitev EBE bi se mi v tem smislu zdela smiselna. Potem drugi stebr tukaj se mi zdi, da omogočimo eh, črtanje dela člena 103 iz CRD. Eh, gre za profile tveganja posamečnih institucij, prav tako mislim, da bi morala ECB stalno preverjati makropotencialni okvir. Kar se pa tiče tretjih držav in uh, njihovih um, posebnosti pravnih uh, um, redov, interni telak bi morali uh, definirati uh, znotraj um, meje 75 do 90 odstotkov. Um, kar se tiče plačil, prejemkov, tukaj bi potrebovali evropsko regulacijo, eh, evropsko ureditev z nekim eh, splošno zastavljenim pragom. Določenje prejemkov pa moja skupina zavrača. Pri podpornih faktorjih se strinjam s tem, da bi morali pri tem upoštevati predvsem oceno tveganja posameznih eh, inštitucij, eh, iz tvega moramo izhajati. Za, zelen, za dejavnik zelenega ali pa uh, faktorja socialnega poslovanja potrebujemo nekaj več uh, dokazov, tudi EBA bi morala to preučiti. Poleg tega pa moramo prus paziti na to, da bomo eh, uskladili uh, vse skupaj z predlogom komisije o trajnostnem financiranju, ki bo prišel marca. Potem, kar se pa tiče podnebnih tvegan, tukaj moramo najprej preučiti, ali je smiselno uvati takšno kategorijo tvegan, takšen razred tvegan in če ja, kako bi ga lahko določili. Številni menimo, da tukaj še nimamo dovolj dokazov za to, da bi lahko uh, vse skupaj uskladili z podpornim faktorjem za majhna in srednja velika podjetja. Pri enem gre za odgovor na bazel, pri drugi strani pa gre za neko dodatno preverjanje. Mislim, da tukaj izvajanje v tem trenutku ni možno. Zahvaljujem se poročevalcu in upam, da bomo s pomočjo predlogov sprememb lahko dobili široko podporo za njegovo poročilo. Um, Ashley Hvala, Ashley Fox. You, uh, Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu, poročevalcem v senci in pa tudi sekretarjatu za hitro obravnavo predlogov sprememb. Sam ne razumem, zakaj je komisija predlagala, da bi mednarodne banke z evropskimi, eh, z evropskimi podružnicami morali imeti IPU. Komisija v zvezi s tem ni pripravila ocene vpliva in to se mi zdi zaskrbljujoče. Eh, no in če si ogledam predloge sprememb, menim, da vidim, da tudi drugi kolegi razmišljajo podobno. Pod če želimo zahtevati IPU, bi morali dovoliti višji prak 50 milijon, milijard evrov um, in s tem bi se uskladili tudi z uh, regulacijo v ZDA. Kar se tiče um, uh, količnika neto stabilnega financiranja, mislim, da bi morali tukaj uh, derivativni del povišati na 5 odstotkov. Uh, trenutno je bazelski kriterij tukaj pomankljiv. Uh, videl sem, da je nekaj kolegov uložilo podobne predloge sprememb, upam, da bomo dosegli dober kompromis. Skrbijo mi predlogi, da ne bi imeli zahtev glede stabilnega financiranja za obrnjene repo posle. To bi lahko privedlo do uh, napačne ocene tveganja financiranja. Kar se tiče uh, prejemkov, tukaj mislim, da bi morali delovati sorazmerno. Uh, Eh, in eh, tukaj bi morali upoštevati prvi odstavek 94. člena. Eh, organi morajo imeti možnost sorazmernega pristopa k majhnim in srednjim velikim podjetjem. Prav tako se ne strinjam s tem, da bi um, določili prejemke na podlagi uh, medijane plač uh, v podjetju. Eh, potem eh, člen 4. Eh, pristojne, pristojni organi tukaj ne bi mogli ustrezno se soočati z makroekonomskimi tveganji. Pravzaprav bi morali tukaj privirati ukrepe, ki zajemajo vsa podjetja. Potem tudi, kar se tiče količnik fina, količnika finančnega vzvoda. Mislim, da bi morali tukaj vse skupaj slediti z bazelskimi kriteriji. Um, Skupaj z kolegi iz SD, SD in ALDE sem uložil nekaj predlogov sprememb v zvezi z eh, tržnimi agregatorji. Ti omogočajo bankam primeren uh, eh, dostop pristop eh, oziroma odziv na krize na trgu. Eh, podjetja eh, morajo imeti možnost uporabiti takšne storitve. Cela vrsta kolegov je um, predlagala, da bi izključili programsko opremo iz um, materialnega premoženja. To je pravzaprav nasprotno od spodbude za investicije. Kar se tiče zelenega dejavnika, Eh, mislim, da tukaj niso potrebne eh, predvidene sankcije, vsaj ne pri tem svežnju. In pa ne strinjam se z eh, oceno tveganja javnega dolga. Tukaj ne moremo imeti nič količnik, to ni primerno in užil sem predlog spremembe. Uh, Um, da bi to popravili. Uh, naj zagotovim uh, Svenu Gigeltu, da EKR ne želi razvodeniti bazelskih standardov, želimo takšno zakonodajo, ki bo v skladu z globalno realnostjo, ne pa da dodajamo nekakšne uh, zelene žvižgalke in zvončke, ki bodo samo otežili finančno poslovanje v Evropi. Veselim se nadaljnega sodelovanja s poročevalci v Senci. Ja, pravzaprav se morate vprašati, kako bo za standardi v Združenem kraljestvu, če ne boste sledili um, evropskim standardem. Tega pa seveda ne bo mogla rešiti evropska zakonodaja. And, um, uh, Yes, thank you, Chair. I would like to start with a... Karolin Nahtegal. Hvala lepa na prenekaj splošnih pripomp v zvezi s tem dosijem, na to pa bom spregovorila še o podrobnostih. glavni cilj tega dosjeja je doseči usklajenost z mednarodnimi standardi, ki predstavljajo osnovo za zakonodajo. Treba je okrepiti stabilnost finančnega sektorja in treba je znižati tveganja. Vse to so ključni koraki, če želimo zaključiti postopek bančne unije. Seveda nas tukaj eh, čaka še veliko dela, ta zakonodajni predlog je prav gotovo Eh, pomemben korak v pravo smer. Um, sam, sama menim, da bi morali uskladiti pravila na mednarodni ravni, zato ne morem podpreti predlogov nekaterih kolegov, ki bi lahko privedli do prestroge regulacije za Evropo. To seveda ne pomeni, da naj ne bi bili ambiciozni pri znižanju tveganj v finančnem sektorju, ampak treba je poskrbeti za um, primeren napredek v skladu z bazalskimi kriteriji. Sama bi želela predstaviti nekaj prednostnih nalog, najprej v zvezi z CRD. Vesela sem, da v tem parlamentu uh, uh, obstaja pred, eh, podpora za predlogo, da bi imeli dvojno IPO strukturo, če želimo uh, um, ustrezno zaščititi naše fin finančne uh, institucije, bi morali povišati prak na 40 odstotkov, potem prehodno obdobje tri leta mora biti dovolj, če bomo dobili dvojno IPO strukturo. Drugič, številni kolegi so. Um, predlagali drugačno obravnavo uh, kapitalskih zahtev za uh, javna sredstva. Uh, mislim, da bi to bilo dobro, če želimo poskrbeti za enakovredna izhodišča globalno gledano. Potem, kar se tiče um, količnika neto stabilnega financiranja, tukaj je treba ločiti del, ki predstavlja devirative, tukaj treba bolj uh, ustrezno oceniti tveganja. Na ta način bomo zagotovili dobro delovanje evropskih finančnih trgov, uh, ne da bi pri tem ogrozili cilj zmanjševanja tveganj. Četrta točka, to sem povedala tudi decembra. Strinjam se z poročevalcem, da bi morali predlog prilagoditi manjšim bankam in rekla sem, da se moramo izogniti temu, da bi um, finančni sektor tukaj postal preveč občutljiv, treba je omejiti, uh, da saviti tudi pragove za tiste banke, ki spadajo v kategorijo manjših bank. Glavni cilj te zakonodaje je, je da bi uh, zagotovili finančno disciplino uh, preden damo um, koncesije za uh, socialna podjetja in pa zelena podjetja, um, moramo oceniti tveganja tovrstnih institucij v celotnem finančnem ciklu. Potem uh, količnik finančnega vzvoda, tukaj moramo uh, Eh, predvideti izjeme zaradi nizke izpostavljenosti finančnemu sektorju. Torej, izjeme bi veljale samo za javne eh, banke, ki posojajo lokalnim, regionalnim, nacionalnim vladam ali pa institucijam, ki ponujajo javne storitve. Sedma točka. Podpiram predlog poročevalca v zvezi s tem. Še zadnja, najbolj občutljiva točka, tako tukaj v parlamentu, kakor tudi pri pogajanjih v, svet, v svetu, bi se lahko um, pokazalo, da bi bil uh, pri CCR-u lahko problematičen količnik finančnega vzvoda. Eh, no, eh, seveda nas čaka še intenzivne razprave za poročevalci v senci, takrat bomo razpravljali o številnih temah. Veselim se plodnega sodelovanja za poročevalci v senci, za poročevalcem. Eh, pripričana sem, da bodo razprave predstavljali velik izziv, ampak da nam bo uspelo spoštovati rok, ki je zastavljen maja. Hvala lepa. Gospod Čirdovan, hvala lepa. Zahvaljujemo se poročevalcu za poročilo, pozdravljamo nekatere njegove ideje. Podpiram idejo večje sorazmernosti za manjše in manj tvegane banke, vendar pa bi se morali temu približati z drugačnega vidika. Koncesije za manjše banke so sicer lahko upravičene, ampak pri tem svežnju bi se morali osredotočiti na sistemsko pomembne institucije too big to fail, um, mora biti nekaj, s čemer se moramo ukvarjati uh, za ustrezno regulacijo. Pred, predlagamo naslednjo uh, spremembo za CCR. Tukaj je finančni količnik prenizek. Um, pet odstotkov bi bilo uh, dvakrat bolj koristno kot pa eh, predlagani trije odstotki. Zato predlagamo, da imamo količnik, ki je sorazmeren z eh, obsegom poslovanja institucije. Velike banke bi morale spoštovati količnik šestih odstotkov, štiri odstotke pa bi veljali za. Uh, um, Tri odstotke pa bi veljalo za ostale institucije. Potem um, iz potem eh, podobno ne pozdravljamo odstopanja od mednarodnih standardov, ko gre za količnih neto stabilnega financiranja. Tukaj bi se morali uskladiti z eh, odborom iz Basla. Enako velja za TLAK. Eh, tukaj ne bi smeli odstopati od ehm, sedaj veljavnih kriterijev. Trenutni tlak, tudi ni dovolj za to, da bi lahko ocenili možnost prihodnjih eh, bančnih kriz. Mislim, da bi morali ta eh, delež sorazmerno povišati, torej gre za TLAK. Um, ehm, Potem uh, propad uh, sistemsko pomembnih bank lahko pa, prav tako povzroči uh, eh, izkrivljanja na trgu, tako kot globalno sistemsko pomembne banke, zato bi morali povečati uh, količnik za OC in GC. Uh, 72b eh, vključuje tudi nepodrejene obveznosti. Mislim, da bi morale vse obveznosti biti podrejene. Izjema eh, v točki 11 eh, pri TLAKu ne more, po našem mnenju, ni primerna. Splošni odstotek odstotek, 65 odstotkov eh, glede, glede blažilnika ni primeren za vse banke, je pa to primerno lahko eh, za določene banke. Prav tako mislim, da bi morali to postopno uvajati v obdobju treh let. Potem še majhna zelo velika podjetja, njihova izpostavljenost, previdnostni ukrepi so tukaj uh, iz, vzeti za inovativne projekte. Tukaj moramo spodbujati ustrezne projekte. Pri 1.5 um, ehm, določamo, kaj so bistvene javne storitve in kje bi lahko v skladu s tem zmanjšali kapitalske zahteve za banke. Potem CRD. Uh, Eh, kapitalske zahteve, stebr 2, mm, to ne bo privedlo do moči, eh, do pristojnosti nadzornih organov. Pri kapitalskih zahtevah bi morali sedaj dejansko upravičevati eh, dodatne zahteve glede na vsak posamičen primer. Ne, to bi morali, tukaj bi morali Eh, predvideti strožji inštrument. Prav tako moramo revidirati uh, makropredvidnostni okvir, potem uh, tudi ne podpiramo izjem v odstavku 2, to bi črtali. Uh, In pa še ne nazadnje, obžalujemo, da komisija namerava umakniti predlog BSR. To bi bil pomemben kosa zakonodaje, eh, s katerim bi se lahko odzvali na probleme v zvezi z TBTF. Zato smo skušali v predlogu spremembe eh, spet najti ustrezne eh, predloge za ločitev komercialnega Eh, in pa maloprodajnega dela bank. Mislim, da ne bi smeli popolnoma zavrniti predloga glede BSR. Eh, veselimo se nadaljnih razprav. Thank you uh, for the Greens. Sven? Hvala, Sven. I would like to, to just uh, address... Želel bi spregovoriti o našem splošnem stališču. Eh, tukaj je veliko podrobnosti, eh, s tem se bomo ukvarjali v pogajanjih. No, ampak menimo, da bi parlament moral razmisliti o stanju bančne unije eh, in o razpravi v zvezi s tem v svetu. Po eni strani želimo zaključiti bančno unijo, ampak to ni možno zaradi naslednjih velikih pomislekov. Če bi prišlo do realne krize, eh, če ne bi imeli vzpostavljene scheme za zavarovanje ulog in to bi lahko ogrozilo stabilnost unije. Eh, prav tako bi to lahko um, um, do regionalnega bega kapitala. Torej, potrebujemo močne določbe glede delitve tvegan, če želimo stabilizirati unijo. Po drugi strani, če želimo, da bi bančna unija bila politično spremljiva, potrebujemo eh, močnejše ukrepe za zmaževanje tvegan, kot jih imamo danes. Zato je naše stališče to, da želimo dokončati bančno unijo in kot parlament moramo zato tukaj prevzeti vodilno vlogo, znižati je treba tveganja ter eh, hkrati se ne smemo zapletati v zavezništva, ki bi lahko privedla do blokade v svetu. Torej gre za tiste, ki želijo blokirati porazdelitev tvekan in pa na drugi strani tiste, ki želijo blokirati napredek na področju zmanjševanja tvekan. To dvoje želimo nekako spraviti. Mislim, da je poročevalec. Eh, razmišljal podobno, naša skupina to pozdravlja. No, potem pa tukaj ostanejo še podrobnosti. Eh, Nažalost, še vedno delujejo banke, ki imajo izredno nizke zahteve glede finančnega vzvoda. Zato se zavzemamo za višji količnik finančnega vzvoda, predvsem za uh, največje banke. Po drugi strani pa vidimo, da, pravila, jih, da so pravila, ki smo jih uvedli po krizi, privedla do številnih zahtev po poročanju in do zelo kompleksnih pravil, ki niso prilagojena manjšim udeležencem na trgu. vendar pa ne želimo dati nižje stopnje zavarovanja manjšim bankam. Ne, želimo više kapitalske zahteve, ki jih bo možno izračunati na nastaven način, recimo kot količnik finančnega vzvoda. V zameno za to pa želimo na bolj radikalen način eh, zmanjšati eh, zaveze eh, po poročanju in pa kompleksne izračune No, kar se pa tiče zavezništva z zelenimi in bavarsko CSU, zeleni se strinjajo glede tega načela. Ja, do tega zavezništva je prišlo zato, ker smo bliže tistim manjšim bankam, ki financirajo manjše investicije oziroma investicije v realno gospodarstvo. Te banke pravijo, pripravljene smo izpolniti više zahteve glede kapitala, ampak to ne bo, ne bo pa pripomoglo k stabilnosti finančnega sektorja, če jih bomo obremenili z um, številnimi zahtevami po poročanju. Nemčija ima še vedno veliko majhnih bank In uh, to nas sicer veseli, ampak od teh institucij vedno znova slišimo ena in iste pritožbe. Moramo se izogniti temu, da bi naša zakonodaja povzročila nek perverzen rezultat po krizi, da bi zmanjšali konkurenčnost v bančnem sektorju na ta način, da bi izrinili manjše akterje iz trga. To nikoli ni bil naš namen. Um, naš pristop mora biti bolj radikalen, znižati je treba breme regulacije in istočasno zaščititi končni cilj tega svežnja. Gospod Fox, očitno ste se na hitro pogovorili z gospodom Kamalom. No, seveda z, pozdravljam vašo zavezo globalnim standardom, ampak potem predlagam, da umaknete predlog spremembe 804, ki se zauzema za nižje standarde, ko gre za uh, stabilni faktor financiranja. Ampak to je samo skromno uh, priporočilo. Sicer pa bi se morali skupaj zauzeti za obrambo mednarodnih standardov, ne pa da jih šibimo, kot to skušajo narediti nekateri predlogi sprememb. Eh, Marko Valli. Marko Valli. Ja, hvala lepa, gospod predsedoči. Naši predlogi sprememb skušajo ponovno uvesti možnost da eh, realno gospodarstvo eh, uporabi bolj prožna določila. Menimo, da so bili sprejeti preveč zavezujoči ukrepi za banke, ki podpirajo majhne in srednje velika podjetja, ki vplivajo na družine v Evropski uniji in zaradi tega je potrebno okrepiti te bančne dejavnosti na mesto, da eh, uvajamo preveč zahtev in s tem banke od teh dejavnosti odvračamo. Eh, potrebno je poskrbeti za podporo majhnim in srednje velikim podjetjem eh, in sicer brez določenih zgornjih meja. Eh, poleg tega je potrebno zagotoviti vlaganja v obnovljive vere energije in ustrezno podporo za to. Menimo, da je ključnega pomena tudi uvedba sankcij za vlaganja v gospodarstvo z visokim ogličnim odtisom. E, potem e, pa smo skeptični glede predloga komisije, ki se nanaša na fizično infrastrukturo, podpiramo e, zgolj okolju prijazno infrastrukturo torej nasprotujemo financiranju vse infrastrukture, ki je vezana na fosilne vere energije. Poleg tega je potrebno pomagati majhnim in srednje velikim podjetjem ter družinam. Pri tem je eh, potrebno upoštevati 50 eh, eh, odstotni delež ocene tveganja. In v skladu z predlogom poročevalcev, poročevalca smo prosili, da imamo posebno obravnavo eh, za majhna posojila, eh, ki bo eh, odsevala tudi nižjo tveganje, ki ga ta posojila prinašajo. Kar zadeva količnik vzvoda, se strinjamo z zavezojočim količnikom vzvoda, vendar pa je potrebno poskrbeti za različne kategorije in predlagamo tri odstotni eh, količnik za nesistemske banke eh, in 20 eh, odstotni količnik zvoda za banke, ki so sistemsko pomembnejše. Poleg tega predlagamo tudi dodaten blažilnik za najbolj izpostavljene banke, eh, predvsem tiste, katerih delo je vezano na izvedbene finančne instrumente. Poleg eh, tega eh, je potrebno upoštevati tudi, da so banke lahko izpostavljene eh, višjemu tveganju za likvidnost eh, in zaradi tega je potrebno poskrbeti za ustrezno določilo tudi glede tega. Kar zadeva člen 57, predlagamo, da ta člen popolnoma črtamo. Tukaj gre za izjeme v zvezi z eh, javnim dolgom. To menimo, da je določilo, ki bi lahko privedlo v nestabilnost in predstavlja eh, veliko sistemsko tveganje. Mm, mislim, eh, da je to nekoliko preuranjena odločitev. Kot kolegi skupine zelenih in guje pa zahtevamo da bi določili zgornjo mejo eh, za eh, dohodke eh, direktorjev bank oziroma visokega menedžmenta. Poleg tega potrebujemo dodatna določila za banke, ki so bolj izpostavljene. Tukaj je potrebno upoštevati tudi instrumente, ki so izpostavljeni sistemskemu tveganju. Eh, to je le nekaj eh, pripomb, seveda smo vložili še druge predloge sprememb. Poročevalec je izjemno pripravljen na sodelovanje, tako tudi drugi kolegi in upam, da bo eh, predlog parlamenta dober in da bomo z njim pomagali realnemu gospodarstvu, kajti v tem trenutku mora evro območje bolj spodbuditi povpraševanje, torej ne smemo preveč omejiti delovanje bank z prestrogimi zahtevami. Najlepša hvala, sedaj pa Marko Zani. Ja, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se eh, tudi poročevalcu, kajti glede določenih točk eh, se eh, strinjamo in mislim, da obstajajo možnosti, da dosežemo dobre rezultate. Obstajajo pa seveda tudi točke, kjer bo. Uh, potrebnega več dela, v te točke se bo potrebno bolj poglobiti, če tudi se mi zdi, da je začetni pristop dober, eh, gre za odprtost in pa sodelovanje z vsemi skupinami. Eh, sedaj pa k splošnim ciljem eh, za naše delo. Seveda se vsi strinjamo, da eh, moramo poskrbeti eh, za to, da bi bil naš bančni finančni sistem eh, stabilnejši, odpornejši in bolj pripravljen na ne le pretrese, ampak tudi na preprečevanje prihodnih pretresov in zaradi tega se je potrebno osredotočiti tudi na preprečevanje sistemskih kriz na bančnem in finančnem področju ne smemo pretiravati eh, v vzpostavljanju instrumentov eh, za pokrivanje izgub eh, v primeru krize. To mora biti naše temeljno vodilo. In drugi cilj, ki se mi zdi, da nam je vsem skupen, je da uh, smo sprejeli ukrepe v času krize in sicer uh, smo jih morali sprejeti uh, zelo hitro. Uh, sedaj pa si moramo ogledati, uh, kako uh, te ukrepe hitro in preprosto izvajati. Namreč uh, pokazalo se je, da potrebujemo instrumente za spopadanje z bančno krizo, da pa morajo biti ti enostavni za uporabo in da morajo biti lahko razumljivi eh, tako za banke, kakor tudi za državljane in za organe, ki morajo sprejemati odločitve. Mm, vsi instrumenti niso bili eh, ravno dovolj preprosti in eh, tako je bilo težko sprejemati odločitve in še na kratko o najpomembnejših temah za mojo skupino. Najprej eh, količnik eh, vzvoda. Eh, to, eh, je povezano s tem, kar sem ravno kar povedal. Količnik vzvoda je izjemno eh, preprost, eh, razmeroma lahko ga je eh, razumeti. Torej, gre za dobro merilo zdravja določene banke. Po krizi leta 2013 so bili sprejeti določeni ukrepi strani bank, zato da eh, bi le te eh, okrepile eh, količnik vzvoda. Vendar pa vsi ti ukrepi v določenih državah še ne zadostujejo. Bančni sistemi imajo prenizek količnik vzvoda in zaradi tega je tveganje previsoko. Počasi se ta količnik povečuje. Eh, ampak bančnemu sektorju bi lahko to delo olajšali, če bi eh, poskrbeli za preprostejša določila in znižali stroške, s katerimi se eh, banke sedaj srečujejo in te stroške ponavadi prenesejo na ramena naših davkoplačevalcev oziroma njihovih strank. Potem pa je tukaj eh, tudi eh, znižanje pokrivanja eh, izgub za majhna in srednje velika podjetja in pa družine. Zato potrebujemo preprostejša določila, kajti v celotni Evropi imamo težave recimo z nepremičninskim trgom in zaradi tega je potrebno predvideti pokrivanje uh, izgub uh, in uh, zagotoviti moramo manj tveganja, manj tvegana vlaganja in če je tveganje manjše, potem mora biti manjša tudi uh, možnost pokrivanja izgub. No, to so temeljne točke, s katerimi želimo. Uh, vsi, s katerimi želimo sodelovati, eh, tudi s poročevalcem, seveda mora biti sistem preprostejši. In še zadnja točka, glede majhnih bank. Se strinjam mm, bolj ali manj z kolegom iz skupine zelenih Svenom Gigoldom. Biti moramo previdni, da ne bi naložili prevelikega bremena majhnim bankam, ki ne predstavljajo nobenega sistemskega tveganja. Po drugi strani pa moramo biti previdni, Eh, na notranjo povezanost eh, teh eh, sistemov majhnih bank. Vsaka banka posamično sicer ne predstavlja tveganja, ampak zaradi njihovih tesnih odnosov vse banke skupaj potencijalno predstavljajo, vse te majhne banke skupaj potencijalno predstavljajo sistemsko tveganje. A... Najlepša hvala. Anne Sanderše. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, tudi jaz bi se rada zahvalila poročevalcu za, to, za ta prvi predlog. Eh, bančni svežen je ena izmed najpomembnejših pobud eh, tega eh, sklica in mislim, da bomo morali sprejeti utemeljene rešitve za znižanje eh, tveganja, zmanjšanje tveganja, pa tudi za vzpodbuditev gospodarske rasti in pa ustvarjanje novih delovnih mest. Seveda je potrebno spoštovati specifične lasnosti Evropske unije. In kot sem eh, dejala že prej, eh, imamo tudi mednarodne standarde, ki jih seveda moramo izvajati, pri tem pa se moramo izogniti temu, da bi jih enostavno prenesli v evropsko pravo. Sedaj pa bi rada izpostavila nekaj eh, posamičnih točk. Prvič, eh, tveganje na trgu. Mislim, da ni eh, potrebno tega vključevati v ta bančni svežen, kajti decembra je komisija napovedala, da se ukvarja z določenimi večjimi eh, področji, torej mislim, da bi eh, morali vključiti eh, možnost revizije, tako da bomo lahko to zakonodajo kasneje spremenili, ko bomo imeli rezultate bazelskega odbora. Mislim, da mora biti ta svežen, svežen, ki bo pokazal na napredek Evropske unije na bančnem področju mislim, da ne moremo izuzeti eh, podružnic eh, posameznih eh, bank, kadar imajo te jamstvo v višini 50 odstotkov. Mislim, da je to potrebno upoštevati v izračunu tveganja. In mislim tudi, da ne moremo izuzeti transakcij med bančnimi skupinami. kar zadeva dolgoročno uh, likvidnost, mislim, da je potrebno zagotoviti stabilno financiranje uh, in sicer tako za izvedbene finančne instrumente, kakor tudi za repo posle. Poleg tega je potrebno uh, odstraniti asimetrijo v obravnavi. Eh, upoštevati pa je potrebno tudi drugi člen eh, uredbe o kapitalskih eh, zahtevah. Mislim, da moramo ostati pri nominalni vrednosti, kajti to bo ohranila raznolikost inštitucij. Torej nisem za to, da bi imeli izjeme glede na posamezne kategorije. In še sorazmernost, o tem smo veliko govorili že danes zjutraj. Rada bi dejala, da je evropski bančni sektor izjemno raznolik eh, in eh, nesorazmernost se lahko pojavi zaradi eh, razdrobljenosti. Zaradi tega potrebujemo enotna pravila, vendar pa mislim, da moramo biti tudi zelo previdni, kajti lahko bi se zgodilo, da predstavimo preveč poenostavljene standarde in to bo vodilo zgolj v uh, večje težave. Banke morajo uporabljati načelo sorazmernosti in pri tem uporabljati tudi notranje modele. Če uh, ima banka možnost, da razvije uh, ta notranji model, uh, mislim, da moramo to upoštevati. In da banke ne smemo usiliti, da v takšnem primeru koristijo sorazmernost. Hvala lepa. Thank you. Najlepša hvala. Drugih govorcev ni, torej poročevalec. <clears throat> Ja, najlepša hvala za številne komentarje. Tako je bi rad nadaljeval z zadnjim komentarjem. Ne skrbi me, da bi eh, izbrali preprost, preveč preprosta določila za tiste kreditne inštitucije, ki. Eh, bi uh, uporabljale sorazmernost. Eh, mislim, da imamo dobra določila, uh, kajti imamo močnejšo kalibracijo. Po eni strani bodo te uh, banke posredovale manj podatkov, ampak po drugi strani bo kalibracija večja in uh, zaradi tega situacija ne bo bolj negotova. Kar pa zadeva notranje modele, notranje sisteme, eh, imamo že veliko predlogov. Eh, kolega Gigold eh, je šel še dlje, predlaga specifični, specifične ukrepe za majhne kreditne inštitucije, ki bi jih morale te eh, izpolniti eh, poleg eh, drugih zahtev, tako da ne bi prišlo do neupravičene uporabe sredstev. Torej, po mojem mnenju se ti dve točki izključujeta. Zahvaljujem se za različne predloge, eh, ki ste jih podali. Zahvaljujem se za številne prispevke in mislim, da je razprava eh, pokazala, eh, da se naše mnenje razhajajo v določenih podrobnostih, ampak temeljna usmeritev glede vseh pomembnih točk je podobna, tako da eh, mislim, da bomo lahko imeli veliko večino. Te večine se bodo sicer razlikovale od teme do teme, ampak mislim, da imamo dobro možnost, da bomo imeli močan pogajalski mandat eh, v eh, pogajanjih z svetom. Seveda bomo morali biti konstruktivni v pogajanjih, vendar pa v to konstruktivnost ne dvomim. Hvala lepa za današnjo razpravo in veselim se že nadaljnih pogovorov. Najlepša hvala. To je bila zares eh, zelo plodna uh, razprava in bogata razprava. Um, kot je bilo rečeno, uh, imamo uh, sicer uh, različna mnenja, ampak uh, vsi smo pripravljeni na sprejemanje kompromisov in uh, vsekakor naloga ne bo lahka, vendar pa sem eh, kar pozitiven. Mislim, da bomo lahko upoštevali eh, tudi rok 17. Eh, maja, ko naj bi glasovali v odboru. In, to je sicer kar nekaj časa, ni pa ravno veliko časa, tako da bomo morali intenzivno delati eh, in eh, potrebnih bo veliko razprav. Vendar pa začenjamo eh, te pogovore eh, z eh, dobrimi. Eh, smernicami in zahvaljujem se poročevalcu za pripravljen osnutek eh, in eh, tudi vsem za udeležbo. Eh, sedaj pa gremo k pregledu delegiranih in pa izvedbenih aktov. To je naš 35. pregled teh aktov. Mislim, da je to dobra novost v našem programu. Tukaj gre tako za preglednost, kakor tudi za učinkovitost našega nadzora na eh, ključnih področjih. Ko gre za delegirane akte in pa izvedbene ukrepe, danes bomo, se bomo osredotočili na uh, končna tehnična priporočila, glede uh, uredbe iz leta 2012 o prodaji na kratko. Glede na, na svete, ki smo jih dobili, bi bilo korisno slišati mnenje ESME in pa Evropske komisije glede temeljnih zaključkov uh, pri uh, pregledu uh, uredbe. ESMA je svoje mnenje posredovala komisiji šele decembra lani, vendar pa bi eh, pozdravili eh, prva mnenja komisije na to temo. Mm, ko gre za izjemo eh, za delovanje na trgu, za kratkoročno prepoved in pa za standarde o poročanju in pa za razkritje informacij. Prijeli ste informacije uh, v zvezi z tem postopkom. Kot veste, smo uh, z delom parlamentu zaključili leta 2011. Uh, eh, skupina zelenih uh, je obravnavala to temo. Filip, mislim, da je sedaj prevzel uh, ta dosje. Filip Duron ga je prej uh, obravnaval. Uh, Z nami so predstavniki iz GDFISME in rad bi jim dal besedo za kratek uvod. Prosim, da uh, se omejite na pet minut na uh, predstavnika. Najprej bom dal besedo Esmi, tako da bo lahko ta predstavila uh, eh, svoje temeljna priporočila, potem pa bom dal besedo komisiji. Torej, dobrodošli in izvolite, Irina. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, drage dame in gospodje, najlepša hvala eh, za to, da ste nas povabili na današnjo sejo. Gre za tehnični nasvet, ki ga je podala ESMA glede prodaje na kratko. Zelo vesela sem, da lahko predstavim naša, naše prvotno mnenje na to temo. Eh, skušali smo uh, se opreti na izkušnje, ki smo jih doslej zbrali pri uh, nadzoru nad izvajanjem te zapletene uredbe. Januarja lani smo prijeli mandat strani Evropske komisije. Komisija je zahtevala naš nasvet glede določenih uh, točk. Uh, Eh, uredbe o prodaji na kratko, ki je stopila v veljavo novembra 2012. Podali smo eh, tehnične eh, nasvete komisiji, ki se osredotočajo na tri temeljne točke. Najprej gre za izjemo pri delovanju na trgu. Drugič gre za kratkoročne omejitve, prodaje na kratko in tretjič gre za poročanje in pa za razkritje informacij. Pri pripravi eh, tehničnega nasveta smo se skušali osredotočiti na večjo preglednost in pa na učinkovit nadzor. Pri tem pa smo želeli zagotoviti tudi, eh, da eh, ne bi prišlo do kakršnega koli tveganja v zvezi z umešavanjem. Torej, ogledali smo se, kako se zakonodaja izvaja v praksi, poleg tega pa smo imeli tudi javni posvet. Prejeli smo eh, zelo malo odgovorov, eh, približno 22 in zaradi tega, teh omejenih povratnih informacij in zaradi tega, ker se je s 3. januarjem pričel izvajati MIFID 2, eh, menimo, da bomo morda želeli naša priporočila kasneje še posodobiti. Recimo, ko gre. Oziroma, oziroma z izvajanjem MIFID Mifta in Mifira bomo eh, bolje eh, razumeli ehm, poročanje in pa zbiranje podatkov strani eh, podjetij, potem bomo tudi lažje razumeli več bomo lažje razumeli delovanje na trgu v okviru uh, uredbe um, in pa direktive MIFID. Uh, Torej, eh, o tem bom govorila kasneje, no, ampak najprej idem k prvi eh, točki mandata, ko gre za izjemo pri delovanju na trgu. Predlagali smo eh, šest točk in sicer, da bi ohranili diferencijacijo med tržnimi dejavnostmi pri uredbi o prodaji na kratko in pa v direktivi MIFID 2. Mislimo, da je to razlikovanje upravičeno. Eh, pri eh, tržnih dejavnostih eh, na določeni borzi morajo biti tisti, ki trgujejo pravzaprav udeleženci te borze. Potem smo predlagali, da bi razširili obseg izjeme na nove instrumente, ki so tesno povezani z instrumenti, ki jih ta izjema trenutno uh, že pokriva. Poleg tega smo predlagali tudi uh, nove zahteve za uh, poročanje uh, in sicer gre za uh, zgodnje opozarjanje pristojnih organov, uh, kadar uh, bi šlo za prodajo na kratko v daljšem obdobju. Uh, in potem eh, smo predlagali tudi, da spremenimo postopek poročanja, eh, tako da bi ta bil eh, prožnejši in da bi ga pristojni organi lažje obravnavali. Torej gre za učinkovitejše poročanje. Naj pridem k drugi točki, gre za kratkoročne omejitve prodaje na kratko. Nimamo jasnih dokazov o učinkovitosti teh ukrepov in poleg eh, tega eh, izvajanje ne poteka enakomerno posod po Evropski uniji. Eh, omejen je tudi obseg teh ukrepov in če upoštevamo vse to, smo v naših priporočilih predlagali, da bi prepaved prodaje na kratko spremenili v omejitve na povečanje eh, obsega prodaje na kratko. Torej ne bi šlo za popolno prepoved kot takšno, le pristojni organi eh, najpomembnejših trgov za likvidnost lahko eh, sprejmejo eh, kratkoročno prepoved. In eh, to eh, potem velja za vse vlagatelje, ne glede na to, iz katere države prihajajo in eh, drugi pristojni organi temu ne morejo nasprotovati. Eh, menimo, da bi eh, bilo to, eh, da je to najboljša rešitev zaradi tega, ker gre za izjemno kratkoročen ukrep, ki mora biti tudi učinkovit. Potem pa eh, predlagamo, da bi zmanjšali število eh, instrumentov povezanih z javnim dolgom na ozemlju Evropske unije. Eh, potem pa eh, je tukaj še preglednost in pa poročanje. Ponovno smo predlagali eh, celo vrsto tehničnih sprememb eh, in eh, obdržali smo določene točke, recimo trenutni prak za poročanje, eh, nič cela dva odstotno poročanje za pristojne organe. Poleg tega smo predlagali, da ne bi imeli nobenih posebnih zahtev za pristojne organe, da eh, objavljajo um, dokumente o uh, skupni prodaji na kratko, lahko pa to storijo, če želijo. Uh, potem smo predlagali, da bi najkasneje do 14.30 eh, naslednjega dne bili podani podatki o prodaji na kratko in ti naj bi bili objavljeni do najkasneje 18. ure. Eh, potem je tukaj poročanje eh, in pa preglednost. Potrebno je ukrepiti preglednost eh, z usklajenim pristopom k tem informacijam. Predlagali smo tudi, da temelji izračun prodaje na kratko na javno objavljenih informacijah in predlagali smo, eh, da eh, bi eh, zagotovili preglednost tega poročanja, tako da bodo nadzorni organi lažje uporabljali te informacije in predlagali smo, da se uporablja nominalna vrednost pri izračunu vrednosti prodaje na kratko. Toliko na kratko o priporočilih, ki smo jih vključili v svoj eh, tehnični nasvet Evropske komisiji. Eh, najlepša hvala za to, eh, da ste me danes povabili eh, v ta odbor in z veseljem bom odgovorila na vsa morbitna vprašanja. Najlepša hvala, sedaj pa komisija. Ja, najlepša hvala in dobro jutro vsem. Seveda eh, se želimo zahvaliti ESME za. Eh, to izjemno podrobno analizo, gledali so si vsa področja, ki smo jih eh, določili v našem eh, mandatu, seveda še prav posebej zahteve za članstvo, ko gre za izjeme na trgu. Z velikim zanimanjem smo prebrali tudi nekaj empiričnih dokazov uporabi te uredbe. In seveda je potrebno poudariti tudi, eh, da se je ta uporabila 46 krat in sicer eh, strani dveh organov eh, v Italiji in pa na portugalskem in sicer eh, zgolj v zvezi z delnicami, nikoli pa v zvezi z javnim dolgom. Eh, to pa je bil glavni cilj tega instrumenta, torej eh, če odštejemo nekaj tehničnih prilagoditev, ki jih predlaga eh, ESMA, si bo komisija podrobno ogledala temeljni namen te uredbe, tako da bomo ugotovili, ali ta dejansko odgovarja na potrebe, zaradi katere smo jih sploh predlagali, kot je ESMA pravilno zaključila na tehnični ravni Eh, to, ta zakonodaja dobro deluje, eh, vendar pa moramo ugotoviti, zakaj eh, tega nikoli ni uporabila ciljna skupina, če dovolite, da tako rečem. In to je vprašanje, ki še ni vključeno v poročilo ESME. Uh, in uh, to uh, seveda tudi ni nobena kritika, kajti tega nismo zahtevali, ampak uh, če si ogledamo, kdaj je, bilo kdaj je bila to zakonodaja uporabljena in uh, za katere instrumente si moramo to vprašanje zastaviti. Seveda bomo proučili uh, mnenje ESME, kot veste. Uh, se že približujemo uh, koncu uh, sklica te komisije. Ne vem, ali bomo torej sprejeli ukrepe uh, tekom uh, mandata te uh, komisije. Uh, te obravnava se je torej pričela pozno, vendar pa si bomo ogledali skupaj z ESMO, če lahko. Uh, poskrbimo vsaj za izvajanje določenih tehničnih določil eh, na nižji zakonodajni ravni, predvsem, ko gre za eh, tehnično izvajanje. In za tem zaključujem. Najlepša hvala. Hvala lepa. Seveda je potrebno upoštevati tudi, da smo takrat eh, bili v eh, času eh, dolžniške krize in da smo zaradi tega seveda tudi spremenili ta določila. Ne vem, ali je zdaj preteklo že dovolj časa, kajti tudi ECB je sprejela ukrepe za zaustavitev te krize. Torej, ne vem, težko je zdaj, je zdaj izvajati analizo, vendar pa ne želim uh, zapravljati časa. Filip. Roberto, gledal sem te, ko je govoril predstavnik komisije, kaj ti dejansko sem si zastavil vprašanje, ali kdajkoli berete The Financial Times ali pa katerikoli drugi finančni časnik. Kaj ti? Eh, zaradi tržne nelikvidnosti je prišlo eh, do dolžniške krize in seveda jasno, da ta zakonodaja nikoli ni bila uporabljena, kajti eh, najprej je potrebno vedeti, v kakšni situaciji se nahajamo, kakšna je realna situacija, ne tale mehurček, v katerem živite. In eh, pravi preizkus bo seveda prišel, ko bo prišlo do krize in takrat bomo videli, kako eh, se bo ta zakonodaja odrezala. Ampak v tem trenutku, glede na politiko Evropske centralne banke, bi bilo skoraj da nemogoče uporabiti ta instrument, kaj ti nobene napetosti ni na trgu, torej lepo vas prosim. Eh, zelo spoštujem komisijo, ampak mislim, da ste zato izjavo vrgli temno senco na delovanje komisije. Eh, pozdravljamo eh, delo Esme in imam tudi vprašanje za Esmo, kaj ti dejali ste, da zaradi tega, ker je vstopila v veljavo MIFID D, eh, boste morali posodobiti to priporočilo. Ali to pomeni, počakajte na eh, revizijo, eh, ne uporabljajte trenutnih eh, določil. Ali moramo čakati na novo analizo vaše inštitucije, preden sprememo kakršne koli ukrepe? Sedaj pa še k priporočilom. Imam le dve vprašanje. seveda ste podali veliko priporočil, predlagali ste tudi, da spremenimo zapis določenih členov, eh, predlagali ste, da nadgradimo določena priporočila ali pa da zahtevamo mnenje komisije na to temo. Predstavnik komisije je že nakratko spregovoril, ampak radi bi vedeli natančno, kakšen je namen komisije. ali nameravata pripraviti nove zakonodajne eh, predloge in upoštevati novo situacijo na trgu, kajti eh, predlogi, določeni predlogi ESME zahtevajo tudi nove zakonodajne predloge. Torej, to je vprašanje komisiji. Z zanimanjem sem prebral e, tehnično priporočilo. ESMA je e, predlagala tudi, da omejimo obseg e, prepovedi prodaje na kratko. In sicer, da bi spremenili prepoved prodaje na kratko, začasno prepoved z prepovedjo povečanja obsega prodaje na kratko. Ali obstajajo takšni primeri? To je moje vprašanje. Dve vprašanje za ESMO, torej eno vprašanje za komisijo. Markus Ferber. Ja, hvala lepa uh, za predstavitev uh, tega poročila. Eh, trgi so našo zakonodajo že predvideli in to, eh, iz tega lahko zaključimo le, eh, da je naša zakonodaja tako dobra, ne pa da bi bilo preveč eh, likvidnosti na trgu. Šest let potem, ko je stopila uredba o prodaji na kratko v veljavo, mislim, da je ocena pozitivna in zaradi tega sem vesel, da ESMA ne predvideva popolne revizije, ampak manjše tehnične prilagoditve to se mi zdi dobro, kajti spomnim se še razprave, ki smo imeli takrat, ko smo sprejemali to uredbo o prodaji na kratko in takrat ste nam napovedovali apokalipso, ampak do tega ni prišlo. ESMA je povdarila, da v trenutku analize e, še ni imela podatkov o e, posledicah e, MIFID 2 in da je potrebno eh, te eh, podatke upoštevati, eh, pa še niso bili na voljo. Zanima me, ali nerazpozložljivost teh podatkov vpliva na veljavnost analize, ali mislite, da bi bili rezultati drugačni, če bi že imeli te rezultate. Ali se je struktura eh, poslovanja eh, oziroma prodaje spremenila eh, potem, ko je bila sprejeta eh, direktiva MIFID? ESMA predlaga, da eh, bi. Eh, omejili eh, prepoved eh, predaje na kratko za indeksirane proizvode ali ne bi to povzročilo uh, velike vrzeli in potem še kratka prepoved za prodajo državnih obveznic. Uh, ESMA predlaga, da to področje ponovno preverimo in uh, da ugotovimo, ali gre tukaj uh, res zgolj za odziv v primeru močnega padca cen. Ali so zgornje meje določene previsoko ali prenisko? zakaj je eh, zares eh, močan padec eh, v primerjavi z močnim padcem. Potem pa še prodaja neto pozicij. Tukaj gre predvsem za velike tržne odoležence, kateri manevrski prostor bi bil precej omejen, kdo bi to financiral. Eh, ali bi se to financiralo iz prispevkov nacionalnih organov ali pa iz eh, pristojbin za eh, udeležence na trgu. Toliko torej o vprašanjih z moje strani. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Gospod Kamal. Um, Mislim, da boste spregovorili o imenu SND. Hvala, da ste mi dali besedo. Zelo ste prijazni. Dolgo se lahko med sebojno vzajemno občudujemo, ampak morda želijo slišati moje mnenje ali pa tudi ne. Hvala lepa, da ste me spomnili, kako dolgo je že bilo, kar smo se pogovarjali o tem vprašanju, ko smo govorili o prodaji na kratko, na kratko in smo potem dejali, da potrebujemo ločeno uredbo. Najprej smo to želeli združiti in potem smo dodali še nekatere elemente. Eden od razlogov je bil, ker je ljudje ta instrument skrbel in nismo popolnoma razumeli težav s C, DR in CRR takrat. Kaj smo zamudili pri teh instrumentih? To, kako to izgleda v bilančni vsoti, ko vidimo finančne institucije, ko imajo prihodke, ne pa izraženih tudi izgub. In to je bila največja pomkljivost, kako smo se tem ukvarjali. Kar se tiče tega pregleda, kot TKR, cenimo predlog komisije, da pregledamo razvoj in pozdravljamo tudi pripombe ESME. Všeč mi je likvidnost na trgih in povpraševanje ESME za tehnične nasvete. Potem pa ni bilo dovolj povratnih informacij. Pravijo, da je to razočaranje. To me čudi. Pa tudi na ključni točki, tudi Filip se je tega dotaknil, časovni razpored, kar se tiče Mifirja in Mifida 2. Glede na to, da je to stopilo vlevo 3. januarja in da je smo ni imela dovolj podatkov. 25. 26. členu in tudi ne glede učinkov novega režima na trgu ali da bo to postalo sistemsko. Torej, dve splošni vprašanje, preden pridemo na druga vprašanja. Koliko časa se nam zdi, da potrebujemo, da ustrezno ocenimo vpliv in kaj se še lahko pokaže? Vem, če vprašam to, potem je to tako kot Donald Rumsfeld, znana desna, neznana desna in tako dalje. Ampak vseeno, ali obstaja kaj takega? Kljub tem opozorilom. ESMA pravi, da moramo diferencirati med različnimi dejavnostmi. Po členu 2 na K in po členu 417. Torej je predvsej podpore temu, ker bi naj to podalo spodbude, da bi likvidnost na trgu še vedno bila. Vendar pa ESMA se zdi, da pravi, da bi opredelitev za prodajo na kratko moral opredeliti, da bi lahko to izvajali tudi kot pančništvo OTC. Morda imamo tukaj nekaj težav, vendar pa vseeno zanima me, kje so dokazi, da izvedeni instrumenti pri bančništvu OTC prispevajo k temu, da moramo spremeniti prepovedi za prodajo na kratko in potem če si ogledamo dokument o povezavi med stabilnostjo in podajo na kratko, potem lahko vidimo, da to ni nujno povezano z večjo bančno stabilnostjo, če izvedemo prepovedi. Lahko bi to celo pomenilo večjo volatilnost, večja nihanja in naklonjenost k temu, da imajo banke težave. Prav tako želim pojasnila ESME, da bi nacionalni pristojni organi največ likvidnosti lahko enostransko uvedli prepoved za druge države članice, ne da bi drugi nacionalni pristojni organi lahko nasprotovali temu. Kako bi to delovalo v praksi in kaj menite o neželenih posledicah? Menite, da bi to lahko destabiliziralo nekatere finančne trge po Evropi? Šlo naj bi za likvidnost na trgu. Kako bodo ta priporočila izboljšala likvidnost na najboljši način in končno interakcija z MIFI 2 in MIFIR od januarja naprej. Kar se tiče izpolnjevanja pogojev, se zdi, da so težave. Kar se tiče poročanja in kar se tiče eh, potekovne baze glede finančnih instrumentov. To se aktualizira vsak dan, vendar pa uredba, spodajno kratko, je zazeta in ta se posodobi samo vsake dve leti. Se to da kako razložiti? Potrebujemo kakšne operativno razlago ali kakšne smernice, ki bi lahko omogočile spolnovanje, vsežno spolnovanje direktive, zapodajno kratko, s povezavo s to podatkovno bazo, da bi lahko to posodobili na dnevni podlagi in spomladi 2018 bi naj prišlo do ustrezne posodobitve. Zanima pa me, da ali morda tisto, kar bo izdano že prej, ne bo vključeno v te posodobitve. Rad bi torej nekaj več jasnosti. Gre tukaj za nekaj, kar sem zamudil, kar sem spregledal, ali pa dejansko prihaja do določenih razkorakov pri izvajanju te zakonodaje. Hvala lepa. Goe Alde, ne? mislim, da ste dobili kar nekaj vprašanj. Nisem samo odgovoren za to vprašanje iz moje politične skupine, kar se tiče pragov in mehanizma za preglednost. Mislim, da imate dovolj vprašanj. Kdo bo začel? Esma? Hvala lepa za vsa ta vprašanja poskušala, jih bom obravnavati ločeno. Za začetek, kar se tiče koristnosti prepovedi prodaje na kratko zaradi mandata, se osredotočamo samo na kratkoročno prepoved. Nismo podali na sveta glede učinkovitosti dolgoročne prepovedi. Imeli smo približno 12 dolgoročnih prepovedi od začetka izvajanja uredbe pa da je nakratko iz treh držav in to je bilo spet povezano z denicami, ne z drugimi elementi. Toliko o tem. 46, tem je bilo govora, to tukaj je šlo za kratkoročne pripovedi. Toliko za začetek. Nekateri izmed vas ste popraševali o Mifidu 2, da bomo morda dobili dodatne dokaze. Naj povem, da ne menimo, da bi temeljito spremenili na svet, glede na te dokaze. Gre bolj za to, da bi morda se spremenila kakšna nijansa, če bi imeli te dodatne podatke. Večino na svetov je glede operative uredbe o prodaji na kratko in to bo ostalo, po našem mnenju. Potem mislim, da je bilo vprašanje, kaj se bo zgodilo po Mifidu sedaj vidimo, da imamo veliko sistemskih elementov, ki so že pri nacionalnih organih in esmi. Sedaj smo pri 80-90. Najmanj imamo še vseh notifikacij nacionalnih organov, ampak to je gotovo više številka, kot je bila. To spreminja tržno strukturo vsaj do določene mere. Ampak je še veliko preuranjeno govoriti o celovitem vplivu zakonodaje, ki je šele stopila v veljavo pred šestimi, niti pred šestimi tedni. Mislim, da bomo potrebovali vsaj še nekaj časa, leto dni, da dojamemo vse podatke. Vendar pa seveda vseeno naši nasveti so pomembni, večina le teh ne bo spremenjena zaradi kasnejših elementov druge točke. Vprašanje. Veliko primerov obhajanja, videnja pravil ni bilo. Vendar pa, če želite to storiti, storiti boste iskali najprimernejšo pot prek izvedenih instrumentov. Spodajno kratko, to je gotovo ena pot. Zato predlagamo, da opredelitev kratkoročne prepovedi uskladimo z dolgoročno. Da ne bo šlo za neposredno prodajo, temveč za bolj vključujoč koncept. To bi potem dovoljevalo ustrezno ukrepanje če bi kdo želel to ubiti prek finančnih instrumentov. Potem pa pragovi, če si pogledate prvo tabelo na vseh nasetih, to je na strani 39, kjer si skušamo gledati pragove in dokaze za padce cen, ki bi lahko vodili do prepovedi, vidimo, da je pri delnicah ta prak podoben temu, ki ga imamo. Zato predlagamo, da se to ne spremenja. Za lastni kapital nimamo pravih dokaznih sredstev, ker še to ni bilo uporabljeno. Imamo samo empirično delo, kar pa smo vključili v poročilo. In to jasno kaže, da se zdi, da pragove na tem področju še ne delujejo tako dobro. To je vse, kar lahko rečemo. Bi pa eh, rada bila previdna na tem področju zaradi omejenega dokaznega gradiva. Potem osrednji mehanizem za preglednost. Gospod Ferber je o tem govoril. Tukaj smo namerno previdni, ker pravimo, da bi lahko bilo dobro, če bi imeli osrednji sistem, vendar pa jasno je vprašanje, kdo bi za to plačal, kako bi plačevali, kako bi to operativno izgledalo pri spostavitvi takega sistema pravimo, da to bi lahko bila prednost, ampak potrebno je upraviti še veliko več dela, da ugodovimo, kakšna je stroškovna učinkovitost, če je to izvedljivo in tudi, če bi podjetja bila pripravljena plačevati za to, glede na omejene možnosti, ki bi jih imele glede tega in glede poročanja. Potem pa še nekatera druga vprašanja. Zakaj menimo, da bi morali ohraniti predpise, kot so glede Mifida in glede prodaje na kratko. Menimo, da sta koncepta nekoliko raznolika, tudi zato, ker je obseg Mifida veliko širši. Tukaj pa gre pri uredbi za prodajo na kratko resnično samo za izjemo za prepoved za prodajo na kratko, ker je to pomembno. Torej, namen je drugačen. Zato se nam zdi smiselno to ohraniti. Mislim, da sem odgovorila na vsa vprašanja. Če sem na kaj pozabila, pa mi prosim povejte. The, the between... Lahko samo še vprašam, kaj se tiče uskladitve. Glede seznamov, da, seveda, tukaj je kar precejšnja razlika. Istočasno pa moram povedati, da izjemo glede seznama delnic tukaj. Zdaj, seznam iz delnic, ki so izjeme, tukaj imamo težave. Tako da bi dejala, da najprej skušamo storiti ustrezno to, kar moramo storiti, preden premislimo o tem, da bi to postalo bolj pogosto. Gotovo tiči določena logika za tem, da pa mislim, da je nekoliko preuranjeno sedaj. Moramo pa konec koncev ustvariti pa preglednost za akterje na trgu, da se bodo lahko tega lotili kar se da hitro. Okay, so, um, Hvala lepa. Veliko je bilo tudi vprašanj za komisijo. Kakšen je vaš načrt? Uh, yes, Prosim. Um, Hvala lepa. Kar se tiče pripombe Filipa Lambera kar sem hotel povedati s temi statističnimi dokazi. To je zanimivo. Do te mere, da so omejitve v 23. členu bile uvedene za delnice pri znatnem padu cen delnic. Potem lahko to najde tudi mm, poročilo ESME na strani 101, to je zanimivo. Čeprav smo imeli precej opazovanj, ko se je kršil donos 7 odstotkov meja na lastna sredstva, so se nadzorni organi vseeno odločili, da ne bodo veljavili prepovedi za prodajo na kratko. Tako da je legitimno reči, da smo najprej menili, da takoj, ko bo ta prak prekršen, ko bo donos povečen, ko bo cena delnice zmanjšala, da bodo nacionalni organi to takoj uvedli, pa se za to niso odločili. To je zanimivo. To je zanimiva pripomba. Ko moramo praviti še več raziskav, zakaj nacionalni organi tega niso storili. Poročilo je zapisano, da tega niso storili zato, ker so poznali vzroke za to, pa niso storili nič. Bil je drug dogodek na trgu, ki je pojasnil ta padec in zato niso uvedli prepovedi za prodajo na kratko. To je potrebno ustrezno raziskati preden zazamemo stališče. In tukaj se vrnem na vaše vprašanje glede naših načrtov. Mandat smo poslali, ker nas je skrbela likvidnost, ker so nas skrbele izjeme na trgu. Različno izvajanje je bilo med državami članicami in pozdravljamo sklep Esme, da bi naj izkoristili izjemo za trg, če ste del ene platforme v Evropski uniji. Potem morate biti prejemnik te izjeme. To je najboljši rezultat za likvidnost. Če bi to lahko uvedli na ustrezen način, ne da bi takoj za to potrebovali zakonodajni proces, kar je časovno težano, bomo tesno sodelovali z ESMO. Pri tem, prav tako smo pozitivni glede preloga ESME, da če ste tržni akter, potem samo vzdržujete svoj položaj na trgu, potem pač tako mora biti in morajo nacionalni nadzorni organi to tako tudi zabeležiti. Naj se sedaj osredotočim na ključne stvari. Če lahko pojasnimo, izjeme na trgu. Lahko pojasnimo podano kratko. Čast v eni platformi in potem bi lahko dejali, če imate pa potem tudi še eh, daljše zadržanje na trgu, potem bi to lahko pomenilo zdatno izboljšavo sistema. Upamo, da to lahko dosežemo brez zakonodajnih sprememb, kajti jamstev vam ne morem dejati, da bo zakonodajni delovni program komisije, ki je že prenatrpan do poletja, veliko zanimivimi pobudami o trajnostnem financiranju, seznamih MSP, verjetno sedaj tako na kratek rok ne moremo uvesti še enega tako pomembnega vprašanja v tem programu. Mislim, da moramo biti pragmatični, da bi podali pojasnila za trg in bi potem podali dolgoročne notifikacije skupaj z ESMO. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. To je bilo zelo jasno. Sedaj bolje razumemo vse skupaj in jasno je, da potrebujemo več podatkov, da bi polni meri razumeli določene elemente. Bomo pa pozorno spremljali vaše delo in predlagam, da nas obveščate o razvoju dogodkov pri komisiji in ali se boste odločili za zakonodajno pot ali kakšno drugo urode skupaj z ESMO. Filip, gotovo boste spremljali to in bomo videli, kdaj in če in kako bomo na ravni odbora Ekon ali na ravni pogajanj potrebovali izmenjavo mnen na to temo. Hvala lepa. Tako, zaključujemo s tem dolgim sestankom odbora Ekon. Želim vam prijeten vikend. Naslednji sestanek bo v ponedeljek od 15. ure in potem.